Gospe in gospodje, pričenjamo s popovdanskim delom seje. Na vrsti je 23. točka na dnevnem redu. Javna predstavitev o strateškem obvestilu, poročilo, ki ga je pripravila gospa Fotiga, strateško obvestilo EU za boj proti propagandi proti njej strani tretjih držav. Mislim, da poročilo prihaja v pravem trenutku. Eden od ciljev propagande je, da premagate nasprotnika brez bitke. Takšno strategijo uporablja Rusija pri priključitvi Krima. Propagando izvajajo tudi v naših državah. To je bitka brez orožja. Če želite zmagati v bitki, je treba razumeti strategije in taktike nasprotnikov. Vsi moramo razumeti pomen tega. Mislim pa, da EU še ni prispela do te točke. Vsi člani, vse institucije pa priznavajo izziv, s katerim se soočamo. Od vojne v Vietnamu še nihče ni dobil vojne brez propagande. Brez podob, brez fotografij je težko kaj doseči. Mi kot demokratične države smo v prednosti pred terorističnimi organizacijami in državami, ki imajo le eno mnenje. vse laži uperjajo proti svojim ljudem, proti drugim in na koncu to postane zgodba o uspehu. Mi pa takšni zgodb o uspehu nimamo, ker imamo raznovrstnost mnen. A na koncu koncev je to naša moč, naša prednost. Na drugi strani pa tudi ne smemo priznati poraza, ne smemo izgubiti vojne proti propagandi. V okviru pluralizma naših držav, moramo najti način, kako se boriti proti to vrstni propagandi in lažem. Mislim, da je to zelo pomembno. A ne le v tujih regijah, temveč tudi v naših regijah, kako osvojiti srca in misli naših državljanov. Če si ogledamo zgodbo o uspehu, ki jo predstavlja Rusija, v naših državah In če si ogledamo, kako slabo nam gre na drugi strani, gre za metode, ki jih uporabljajo družbeni mediji, Daješu uspe najti pripadnike v Belgiji in v drugih državah, da se podajo v vojno v Siriji. Zato je po mojem mnenju to res pomembno vprašanje na podlagi vseh teh dogodkov. Številni se tega morda še ne zavedamo, vendar nismo več v informacijski dobi, smo v dobi zavezanosti. Diskurzi so tisti, ki so pomembni. Strateška komunikacija je zagotavljanje verodostojnosti in naši nasprotniki to očitno razumejo zelo dobro. Potrebujemo celovite in ciljne ukrepe v Evropski uniji, da se borimo proti propagandiju v vzhodnem partnerstvu, država vzhodnega partnerstva in sosedstva in boriti se moramo proti propagandi tretjih strani. Zato se že veselim govorov naših strokovnjakov, ki bodo lahko predstavili strokovne izkušnje pri tem vprašanju. Andrew Redman bo prvi novinar, ki se ukvarja predvsem z varnostnimi vprašanji. Diplomiral je na Oxfordski univerzi, piše za Guardian in Telegraph. Oba, no, kaj takega ne uspe številnim razen morda, ko gre za obveščevalne podatke na spletu. Vesel sem, da bomo obravnavali to vprašanje. Potem bo z nami še gospod Jerži Pomjanovski. Morda veste, da je zelo aktiven v zvezi s projekti proti ruski propagandi. Zanima me, kako bo s projekti, kako jih lahko opišete, kakšen učinek bo to imelo in kaj načrtujete tudi v svetu in komisiji. V zvezi s tem, kar je zastavila kot cilje gospa Mogherinija. Naš sveti strogonjak pa se bo pojavil na zaslonih. Pridružil se nam bo prek video oziroma telekonference, saj se ni mogel udeležiti sestanka osebno, gre za gospoda Mubina Šajka, ki se tudi ukvarja z varnostnimi vprašanji boja proti terorizmu, bil pa je tudi sam radikaliziran, zdaj pa se proti džihadizmu bori. Zdaj bi najprej dal besedo gospe Fotiga, da predstavi svoje poročilo na to pa bodo sledili naši trije gostje. Gospa Fotiga, nas želite o čem obvestiti? Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Naj se za začetek zahvalim vam, sekretarjatu odbora AFET in sede za organizacijo tega dogodka. Predstavitve vseh treh strokovnjakov bodo izjemno koristne za pripravo poročila. Poročilo bo k malu predstavljeno za prvo obravnavo. v nasprotju z našimi pričakovanji, imamo zelo težavno sosedstvo, tako na vzhodu kot na jugu. Priča smo vse bolj številnim agresivnim politikam Rusije, zelo prefinjenim informacijam, s katerimi se borijo proti našim institucijam in proti našim vrednotam. uporabljajo oziroma prihaja tudi do izjemno agresivnih strateških komunikacij, kar je zelo težavno odkriti, opisati, opredeliti in se proti njim boriti. V poročilu bom omenila oboje, obe smeri. V obeh primerih recimo, ko gre za Rusijo, lahko razmislimo tudi o oboroževanju z informacijami. Že dolgo časa ta država uporablja strateške komunikacije usporedno z izključno vojaškimi dejavnostmi in operacijami. Imamo primer Gruzije, predvsem Ukrajine. Vsi se namreč dobro zavedamo, da je bilo v obdobju pred rusko agresijo na ozemlju Ukrajine da je že takrat prihajalo do obsežnih dejavnosti strateške komunikacije. Ko pa gre za daješ, gre za obsežne ozemelske posege s pomočjo radikalizacije mladih v vseh državah članicah EU. Obstajajo pa tudi manj opazne tehnike. Gre recimo za boj proti našim mirovnim dejavnostim in operacijah, operat, operacijah na konfliktnih območjih. Gre za strateško komunikacijo, ki je uperjena proti našim mirovnim misijam in operacijam, s katerimi poskušamo zagotoviti mir v zelo težavnih območjih. Hvala lepa. Z veseljem bom prisluhnila predstavitvam, potem pa se bom še enkrat odzvala. Hvala lepa. Gospod Retman, beseda je vaša. Pozdravljeni. Najprej hvala, predsednik Brog, da ste me povabili na ta prestižni govorniški odr, da nekaj povem o propagandi z novinarskega vidika. Najprej bi povedal nekaj o razlikah med tako imenovanim medijskim spinom in to, kar bi sam imenoval goljufivo hujskanje k nasilju in sovraštvu. Primer nizozemskega referenduma je primer, kako škodljivi mediji lahko so. Zaključil bom z nekaj zamislimi, kaj bi lahko evropski organi in evropski mediji počeli v odziv. Bom pa tekom govora podal še nekaj misli o medijski propagandi, medijskem spinu, ki izhajajo iz južnega sosedstva. Dotaknil se bom tudi izraelske uporabe medijev, ciljev njihove zunanje politike in tako naprej. Naj za začetek opišem to, kar sam imenujem spin. Gre za morda malce težavno definicijo, ampak lahko bi dejali, da je propaganda spodbujanje sporočil, s katerim želite do, od, doseči predvsem intelektualni in čustveni odziv določene interesne skupine. Pri tem eh, se to razlikuje od običajnega pokrivanja dogodkov in predstavljanja informacij javnosti, da se lahko odloči sama. Sto odstotno objektivno novinarstvo ne obstaja. To je že res a sam govorim o zavestni, vnaprej razmišljeni, domišljeni kampanji z jasnimi cili. Vsi poznamo, prepoznamo propagando, ko jo vidimo. Morda kaj lahko že imenujete propaganda. Sam bi to poimenoval spin. Recimo v euroskeptičnih britanskih medijih in recimo v izraelskih medijih, tudi v ruskih medijih, no, če se odločimo na Britanijo, recimo Daily Mail predstavlja vse novice z vidika, da želi, tako da želi doseči eh, glasovanje za izhod iz EU. Izrael objavlja vse novice tako, da so eh, zoper Palestino. Agencija Sputnik v Rusiji je pred kratkim predstavila grafe v povezavi z Ukrajino. Poslali so mi podatke, v katerih piše, da 30 odstotkov evropejcev meni, da Krim pripada Krusi. Ampak to je poenostavljen prikaz. Lahko bi dejali tudi, da je 70 odstotkov evropejcev tega ne meni. To se ne razlikuje kaj dosti od poročil o vojni v Gazi. Izraelski mediji so prikazovali majhno število žrtev, ki jih je to povzročilo med Izraelci, pozabili pa so na vse žrtve med palestinci. V Rusiji Kremelj takšne laži podkrepi z navideznimi blogerji e, in njihov program je zares edinstven. Ko je ena izmed spletnih strani kritizirala vlado Kačinskega na Polskem ali vlado Muskata na Malti, smo prejeli številne grozilna, številne grozilna elektronska sporočila in napade na Polskem družbenih medijih. Lahko bi dejali, da je posebnost ruskega programa ta, da vzpostavlja strateško negotovost. Zamisel torej, da vsi mediji in vlade lažejo, zato se ni pametno postaviti na nikogaršnjo stran. Ruska ambasada se je pritožila, da smo poročali, da so ruski vojaki v Ukrajini, ne da bi navedli ruskega stališča, da jih ni. Vendar pa to ni nič novega. Spomnim se tudi, da sem se v Izraelu sestal z eh, izraelskimi pravnimi strokovnjaki, ki so trdili, da Izrael ne krši mednarodne zakonodaje, ker takšne zakonodaje oziroma mednarodnega prava, ker takšnega prava sploh ni. Ko je potekala mednarodna preiskava o MH17, ki je operila prst v Rusijo, je Rusija izvedla svojo protipreiskavo. Nekateri spini so težavnejši od drugih. Spin Daily Maila služi britanski propagandi, ruski spin služi svoji propagandi. Ampak vse to se razlikuje od tistega, kar bi sam imenoval kaznivo hujskanje. Uh, ustava ZDA zagotavlja močna varovala za svobodo govora, vendar je še vedno kaznivo dejanje hujskati k nasilju. Propaganda Daesha pa želi zagotoviti, da bodo vse posameznike odpravili v Sirijo, tam obglavili nevernike ali eh, se, ali se odpravili v Evropo kot samomorilski napadalci. Izraelski mediji sicer dehumanizirajo palestince, vendar se niti ne približajo etničnemu sovraštvu, ki ga širijo ruski mediji proti Ukrajincem. Ni dovolj časa, da bi poročali o vseh zlorabah, lahko pa uporabimo lažnivo zgodbo o križanem fantu kot simbol tega. Ruska medijska kampanja o migracijski krizi se tudi približa takšnemu početju. Lažna zgodba o posiljenem dekletu v Nemčiji je sprožila proteste desničarskih skrajnežev, ki bi lahko povzročili nasilje proti priseljencem. Nizozemski referendum kaže, kako škodljiva je ruska propaganda. Moj kolega Peter Tefer, ki je nizozemec, je poročal o številnih ljudeh na ulicah, ki so skoraj da z istimi besedami poročali o ruskih sporočilih. Martin Dor je recimo dejal, da je Ukrajina del ruske sfere, vpliva, če nam je to všeč ali ne. Drugi so govorili o Ukrajini kot o državi z visoko stopnjo korupcije. In sporazumom naj bi to podpirali. V geopolitičnih razpravah o sferah vpliva sicer ni, res, eh, ni nikakršne resnice. Ukrajina je morda res država z visoko stopnjo korupcije. Vendar pa so Rusi tudi širili lažne videoposnetke o ukrajinskih fašistih, ki so grozili, da bodo prišli na nizozemsko in se tam razstrelili, če bodo ljudje za sporazum. Kaj pa bi lahko storili evropski organi? Dvoje že počnejo. Sprožili so program East Stratcom, gospod Pomjanovski z EED, je tudi pričel ustvarjati protidiskurs s pomočjo nove medijske hiše. To je minimalen napor v primerjavi z stotinami milijonov evrov, ki, kar je proračun ruske propagande. Spodbudil bi tudi vse kolege novinarje, da berejo stratkomov redni pregled lažnih ruskih zgodb. Vendar pa se mi zdi, da je vsak material, ki prihaja strani vlade, že lahko nekako obarvan. Imamo pa pri nas tudi neodvisne medije v Evropi in njihova verodostojnost prihaja prav od njihove neodvisnosti. Zato bi sam predlagal troje. Prvič, kar se tiče spina, predlagam politični odziv in tudi podporo za obstoječe medije. Drugič, kar se tiče huiskanja, bi predlagal predvsem regulativne ukrepe. Glede prvega elementa nam ni treba odkrivati tople vode. Obstajajo že dobro financirane, motivirane strukture, ki se lahko odzovejo na sovražna sporočila, ne da bi kompromitirala svojo objektivnost. Gre za politične stranke oziroma bruselske politične skupine, ki ima jasno opredeljene agende in vrednote. Težava pa je v tem, da stranke in skupine niso dovolj aktivne pri svojem delu. Če bi CDU v Nemčiji, socialistična stranka v Franciji, konzervativna stranka v Združenem kraljestvu posvetile toliko časa, energije, denarja in ustvarjalnosti, kot posvečajo naporom, da se jih ponovno izvoli, če bi toliko napora posvetile boju proti propagandi strani Rusije, bi dosegli že kar precej. Nizozemski premijer Mark Rute bi verjetno bil bolj zadovoljen, če bi referendum uspel vendar pa se zato niso dovolj zauzeli. Dejali so, da so se poskušali tej razpravi izogniti, da ne bi na volišča pripeljali preveč voljivcev. Zdi pa se mi, da so se preprosto bali, kaj se bo zgodilo, če bodo izgubili. Prav tako se mi zdi škodljivo, da nekateri voditelji se obračajo proti Moskvi za voljo dvostranskih gospodarskih interesov. Zdi se mi, da bi morali preprosto reči Bobu Bob, pa tega nihče ne počne, niti Olon, niti Merklova, ki nista želela poimenovati Rusije kot agresorjev Ukrajini. Prav tako nam ni treba izumljati tople vode pri medijih. Vodilni evropski in ameriški mediji imajo obsežne proračune, ki so bistveno večji od ruskih. Ne želim biti pompozen, dejal pa bi enako, kot sem dejal za politične stranke, bi dejal enako urednikom. Razmislite o svoji odgovornosti, ko objavljate zgodbe. Pomembneje je, da objavite zgodbe o Rusi, kot pa o kraljevem dojenčku. Seveda se politiki ne bi smeli umešavati v uredniško vsebine, mediji pa potrebujejo ciljno podporo. Navedel bi enega izmed primerov, Tanjuk. Srbski Tanjuk je šel v stečaj, ker v procesu srbske privatizacije ni mogel najti kupca. Ruski Sputnik je istočasno ustanovil storitev, svojo storitev v srbščini. To pa pomeni, da v Republiki Srbski oziroma v Severni Mitrovici poslušajo zgodbe, ki izvirajo iz ruske propagande. Gre za zgodbe, ki so namenjene sprožanju nasilja. Recimo zgodbe, ki pravijo, da organi na Kosovu morijo etnične Srbe na severu Kosova s pomočjo EU. Sicer opažamo regulativne ukrepe. Nemčija eh, preganja novinarja, ki je objavil zgodbo o posiljenem dekletu. Tudi EU je izrekla sankcije o enem izmed glavnih provokatorjev na ruski strani, Dmitriju Kiseljevu, vendar bi bilo to še bistveno bolj učinkovito, če bi se dogajalo bolj obsežno. Imamo sicer Evropsko zakonodajo o medijski in integriteti, recimo direktivo o audiovizualnih storitvah, a zakaj jih ne bi posodobili, uvrstili više na agendo in zagotovili več truda, da se tudi izvajo? Zakaj najdemo načine, kako poslati v zapor tiste, ki hujskajo in spodbujajo islamsko radikalizacijo? Ozremo pa se v drugo smer, ko gre za ljudi, ki spodbujajo k mučenju v Dombasu. Zakaj je Evropska komisija izdaja novinarske akreditacije ljudem, ki se preprosto izmišljajo zgodbe, da služijo Kremlju? Toliko z moje strani, vesel pa bom vaših vprašanj. Pomjanovski. Pomjanovski. Gospod Pomjanovski je zdaj na vrsti. Mislim, da mi nikoli ne bo uspelo pravilno izgovoriti njegovega prijemka. Jerži, izvoli. Hvala, predsednik. Hvala, Marku. Poskušal bom predstaviti, kako si naša prizadevanja prekrivajo. Predsednik Brok je tudi predsednik v enem izmed organov za spodbujanje demokracije. Tudi mi poskušamo doseči kaj podobnega, le na različnih funkcijah. Naj se najprej zahvalim AFET-u za povabilo. Menimo, da gre za zares pomembno tematiko, tako da bi želel čestitati vsem poslancem, predvsem gospe Fotiga, za delo, ki ga opravlja pri tem vprašanju. Vemo, da je toliko različnih pomembnih vprašanj, ki se borijo za pozornost evropskih politikov in veseli smo, da se to uvršča na sam vrh ko gre za strateško komunikacijo oziroma splošni koncept propagande, mislim, da je to že eden od odgovorov na vprašanje, ki mi jih je namenil Andrew. Strateška komunikacija je pomembna naloga za Evropsko unijo in za njene vlade. Pri EED to vprašanje preučujemo z različnih vidikov. Ko gre za demokratične vrednote in svoboščine, je strateška komunikacija in podpora o temeljnim svoboščinam in vrednotam nekaj, kar se prekriva, vendar pa to predstavlja dve različni plati. EED ne se ne ukvarja s strateško komunikacijo kot tako. Ne pripravljamo vsebine, niti ne naročamo priprave vsebine. Prispevamo pri izgradnji zmogljivosti lokalnih medijev, da lahko ti rastejo neodvisno. Lahko rastejo neodvisno kot neodvisni mediji in predstavljajo komunikacijski kanal za spodbujanje in zaščito demokratičnih vrednot ter temeljnih svoboščin. V tem oziru torej podpora nikoli ne služi vplivu na urednike in ne služi predlogom z naše strani. Gre le za to, da jih podpiramo, morajo pa biti vedno objektivni, zanesljivi, upoštevati kodeks ravnanja ter podajati informacije na najboljši možen način. Predsednik je to že omenil. Lani je EED koordiniral študijo izvedljivosti v zvezi z ruskimi medijami, mediji in njihovi iz, njihovimi izpostavami. Šlo je za poseben projekt, ki ga je, ki ga je naročila nizozemska vlada pri EED. Šlo je za povezave med vlado in civilno družbo. Projekt je pritegnil obsežno zanimanje. Morate pa vedeti, da delo z mediji za nas ni bilo nič novega. S tem se ukvarjamo že zadnja tri leta, podpiramo neodvisne medije v Evropi in v sosedstvu, na vzhodu in na jugu, kot del podpore medijem v civilni družbi. Bom začel na vzhodu, ker bom poskušal orisati glavne elemente in kompleksnosti, ki izvirajo iz ruske državne propagande. Potem se bomo pomaknili še nekoliko na jug, zaključili pa bomo z nekaj priporočili. Kako je na vzhodu? Danes opažamo prevlado Kremlja, kar pa ni nov pojav. Gre za rezultat strateško načrtovane in dobro izvedene državne politike, kjer se informacije in mediji smatrajo nekaj, kar je pod političnim vplivom. Če želite doseči takšen nadzor, zato je Putin potreboval 12 let. Če omenimo glavne stebre tega procesa, če se ozremo v preteklost, pred kratkim, leta 2013, je Dmitrij Kisilov prevzel enega izmed glavnih spletnih portalov v Rusiji. Uredniško neodvisnost trija novosti so odpravili. Zaprli so tudi številne druge neodvisne kanale oziroma so na nje izvajali ogromen ekonomski oziroma upravni pritisk. To so bili glavni koraki. Številni strokovnjaki in analitiki so večkrat opozarjali na te pojave, vendar pa Evropa in Zahodni svet, svet tega ni želel videti. Sledila, sledili so dogodki v Ukrajini in priključitev Krima in Evropa je na to spoznala, kakšen je vpliv ruske državne propagande. To je bil ključni trenutek za spremembo mišljenja na Zahodu. E, šlo pa je tudi za spremembo v politiki Kremlja. Takrat so prvič oblikovali različna orodja, uporabo spletnih trolov in drugih lažnih uporabnikov. Na to so nam naročili, da izvedemo študijo izvedljivosti ter najdemo praktične rešitve, kako utrditi neodvisne ruske medije v državah vzhodnega partnerstva in onkraj. Onkraj seveda pomeni samo Rusijo. Rezultati poročila so dobro znani številnim izmed vas, zato bom omenil le nekaj rezultatov. Recimo, poročilo je potrdilo, da mediji v ruskem jeziku in njihova publika niso bili predmet zanimanja dolgo časa, prav tako niso prejeli dovolj sredstev strani Zahoda. In s tem smo Kremlju pomagali, da to obrne v svoj prid. Uspeh je bil predvsem posledica mešanice dveh glavnih dejavnikov – dostopnosti in uh, sredstev, ki jih je Kreml lahko namenil ruskim medijem, uh, ki so dosegala rusko javnost. Televizija je glavni medij, sledi internet – dosegajo pa rusko javnost po vsej regiji. Prav tako so poskušali doseči tujo javnost z različnimi agencijami, v zadnjem času predvsem s Putnikom. Običajno jim ne uspe. Vendar pa medijske hiše, ki so v lasti Rusije, Eh, počnejo oziroma se jih spremljajo, jih to spremljajo še različni možganski trusti, različne skupine za rusko propagando in to stane predvsej denarja, ne dosežejo pa obsežne javnosti. Zato se je naše poročilo osredotočilo predvsem na rusko govorečo javnost. Kar se tiče uh, zabavne vsebine, gre predvsem za visoko vrednost, ki je Zahod ne more doseči, ko gre za rusko javnost. Uporabljajo predvsem čustveni diskurs, povezan z nostalgijo po sovjetski preteklosti, zgodovinske filme, dokumentarce ter vzbujanjem občutka viktimizacije med rusko javnostjo. Skupine, na katere se osredotočijo in ki smo jih preučevali mi, kažejo, da so naklonjene predvsem nevsebinski, nevsebinskim oddajam, ki jih spodbuja Kremlj, ker to spodbuja čustveni odziv. Tako propaganda kot protipropaganda pa še večata nezaupanje v medije zato se ne smemo posluževati le preproste protipropagande, ker ni učinkovita, ker ni dovolj učinkovita. Naj navedem še hitre, hitro nekaj značilnosti, kakšna je kremljska vsebina. No, za obsežno razpravo nimamo dovolj časa, številni avtori o tem poročajo, Petr Bomarancov recimo, ki je sodeloval pri našem poročilu, nas opozoril na številne elemente, pa tudi Andrew je o tem govoril pred nekaj trenutki. Pravzaprav se soočamo s kremljsko proizvodjo paralelnega sveta, gre predvsem za napačne informacije, manipulacijo, čiste laži, izkrivljanje resnice, povzročanje oziroma vzpostavljanje drugega diskurza, ki govori o tem, da je Rusija oblegana in če želi preživeti, mora povsem zaupati voditelju. In Rusija gradi svojo ideološko razpravo, ki jo zoprstavlja demokraciji in prednotam Zahoda. Izzivi so torej obsežni in večplastni. Naivno je misliti, da se lahko opremo le na demokracijo in pravno državo. To se dotika številnih vidikov življenja, vključno z varnostjo, vojaško varnostjo našega sosedstva in drugih regij. Zato ne smemo preučevati ruske propagande v izolaciji. Treba je preučiti vprašanja propagande z širšega vidika. Levada center in njegova nedavna analiza institucij v Rusiji je pokazala, da ljudje vedno bolj podpirajo vojno kot rešitev na globalne težave. Govorimo o mislih in srcih milijonov ljudi, ki živijo z nami na isti celini. Če tega ne doumemo kot resne grožnje za našo celino, kaj bo potrebno, da bomo to razumeli? Prav zaradi takšne večplastne narave problematike potrebujemo tudi večplastni odziv, ki bo pameten in inovativen. Ne smemo misliti na hitre rešitve, teh ni. Pomembno je, da vsak prevzame svojo odgovornost, svojo ulogo pri teh nalogah. Kar pa se tiče EED, naj se vrnem na našo študijo izvedljivosti. Študija je izpostavila več konkretnih predlogov in praktičnih rešitev, kako podpreti in okrepiti neodvisne ruske medije v državah vzhodnega partnerstva in v sami Rusiji. Teh medijev ne smemo izpustiti iz naših, izpred naših oči, ne smemo jih izgubiti iz pozornosti. Priporočilo priporoča, da se lahko zaupanje povrne, tako da se osredotočimo na lokalne novice, lokalne skupnosti, kjer se odvijajo številni dogodki. Zdaj namreč gledajo predvsem dokumentarce in različne oddaje na številnih platformah. Poročilo priporoča dvoje. Okrepiti neodvisne, svobodne medije, ki obstajajo, še vedno obstajajo, vendar pa so šipki in imajo dovolj sredstev. Hkrati pa je treba vlagati v platforme, ki bodo pomagale za sodelovanje eh, medijev, razvile obsežnejše mehanizme in ki bodo nudile dolgoročnejšo podporo s pomočjo tujih donatorjev. S tem bomo neodvisne medije okrepili in zagotovili tudi potreben obseg. Z ustrezno koordinacijo podpore donatorjev, lahko s tem pristopom okrepimo učinek medijev, tako da zagotovimo ekonomije obsega. Tako bomo okrepili kakovostno novinarstvo in zagotovili pluralizem, ki je tako nujno potreben pri novicah v ruskem jeziku. Govorimo o regionalnih eh, vozliščih, o tako imenovani tovarni vsebine, ki je regionalni center, ki podpira talente v tej regiji, da poročajo oziroma delajo to, kar želijo. Govorimo tudi o centrih odličnosti, ki zagotavljajo več strokovnega znanja, razumevanje potreb na lokalni ravni ter o mogočem uložku pri finančnih odločitvah zasebnih investitorjev, ki ne želijo morda nujno vlagati v Rusijo, ker se soočajo s številnimi težavami in nepravično konkurenco, a lahko pa vlagajo vsaj v države, ki so blizu Rusije. To so glavna priporočila našega poročila. Zdaj pa naj za trenutek povem še nekaj o južnem sosedstvu, kjer naša ustanova tudi pomaga, podpira lokalne medije. Vse več propagande Daesha pogosto tekmuje eh, s pozornostjo, ki jo želijo zagotoviti medijske hiše v ruski lasti. Razlik pa je mnogo, tudi ko gre za značilnosti akterjev. Državo na eni strani podpira obsežen aparat, na drugi strani pa imamo nedržavnega akterja, ki deluje predvsem v obliki sekte oziroma kulta, ki želi na svojo stran pridobiti čim več članov z različno metodologijo, kot jo uporabljajo verske sekte. Največja razlika je seveda učinek obeh pojavov. Posebej, ko gre za učinek na srednji in dolgi rok. Propaganda Daesha je taktična in tako ne predstavlja sistemskega problema, predstavlja pa ogromno varnostno grožnjo. Ruska propaganda na drugi strani pa je nevarna, ker predstavlja sistemsko grožnjo na dolgi rok. To dvoje lahko primerjamo preprosto prek številk. Če si ogledamo rusko propagando, vpliva na milijone ljudi. In o tem še vedno razpravljamo. Če pa daješ rekrutira uspešno 5000 ljudi, ko gre za vojno v Siriji oziroma premike v Evropo za vzpostavitev terorističnih celic, se nam to zdi ogromna katastrofa za Evropo. Moramo pa vzpostaviti pravo ravnovesje med dojemanjem obojega. Ne moremo reči, da je eno bolj pomembno od drugega. Številni strokovnjaki nam podajajo razna priporočila. Najprej podpora neodvisnim medijskim hišam. To moramo početi še naprej, moramo zagotavljati naložbe, moramo čim bolj podpirati ljudi, ki poznajo svoja občinstva, ki vedo, kaj potrebujejo. Ne potrebujejo smernic glede uredniške vsebine, potrebujejo pa podporo, da ostanejo neodvisni. Prav tako moramo storiti še kar nekaj, da zagotovimo osveščenost družbe. In komunikacija je tu pomembna, komunikacija o temeljnih vrednotah. Tu je mesto za strateško komunikacijo. In za konec še izpostavljenost tistih, ki sodelujejo v razpravah, izpostavljenost tistih, ki širijo laži na našem ozemlju, v naših državah, v naših jezikih in naših medijih. Na voljo imamo številne instrumente, pravne, etične instrumente in različne mehanizme za sledenje sredstev, s katerimi se medijske hiše podpira. Na tem mestu bi zaključil, z veseljem odgovorim na vse vprašanje. Muchas gracias, señor Pomianowski. Y ahora quiero dar. Hvala lepa, gospod uh, eh, Pomjanovski. Sedaj pa dajem besedo gospodu Čajku, ki je strokovnjak za boj proti terorizmu, za varnost. Je uh, doktorant v, na univerzi v Liverpoolu in je tudi objavil celo vrsto knjig pred. Uh, Eh, leti je bil v Indiji in Pakistanu, kjer eh, se je radikaliziral, ampak eh, napadi 11. septembra so ga privedli do tega, da je spremenil svoje mnenje, na no, to je bil v Siriji, kjer je bil popolnoma deradikaliziran, na to je bil v eh, Kanadi in tam je sodeloval z obveščevalnimi službami. Thank you very much. Uh, it is my, my honor and blessing to, to be addressing. Hvala lepa. Mi je v veliko čast, da lahko uh, spregovorim pred Evropskim parlamentom v Bruslju. Čisto na kratko naj spregovorim o svoji dejavnosti kot tajni agent. Dve leti sem tako deloval, uh, bil sem uh, infiltriran tudi prek spleta in tudi konkretno na terenu. Potem sem uh, štiri leta uh, preživel tudi pred sodišči, kjer sem deloval kot pričali 2010, ko se je sojenje zaključilo, pa sem se začel ukvarjati s Twitterjem in s Facebookom. Ugotovil sem, da dejansko tudi tamle je bilo veliko aktivnosti, ki so bile povezane z vero, z verskimi dogodki. Začela se je leta 2010 vojna v Siriji, 2011 pa arabska pomlad in potekale so to razprave med mladimi o tem, da bi se odpravili v Sirijo, da bi se tam bojevali. To je postalo vedno pomembnejše. Torej, jaz sem ugotovil, kako se je na spletu začela ustvarjati ta mreža eh, organizacije IS. E v 2012, 2013, 2014 sem vse to spremljal in tudi 2015 jaz sem se neposredno eh, dejansko postavil v stik in deloval s temi mladimi eh, v sklopu IS-a. E In um, skušal sem razvijati sporočila, ki bi lahko bila koristna, in uh, poskušal sem to uporabljati z temi mladimi, zato da bi ugotovil, kaj deluje in kaj ne deluje. Uh, takrat sem tudi začel uh, poslušati in prisosovati številnim konferencam o radikalizaciji, številni strokovnjaki, ki so prihajali iz, skoraj videti z nebes in so govorili o radikalizaciji vseh teh temah. Jaz sem uh, jih spremljal, da bi ugotovil, uh, kako učinkoviti so bile njihova sporočila v zvezi zvezi z eh, prav dostopnostjo dostopanjem do mladih. Moj pristop je bil ta, da sem poskušal uporabljati islamske vire, da bi nasprotoval propagandi Daesha. Eh, Daesh eh, je zelo eh, učinkovit pri jemanju raznih pač odlomkov iz Korana in to potem nekako povezovati z svežnji sofisticiranih medijev in za mlade, ki si ogledajo te video, te posnetke, prisluhnejo različne različnim pesmim, to postaja zelo učinkovit mehanizem za pritegovanje teh mladih. Torej, to, kar je treba storiti, je to, eh, da eh, pač. A, eh, a, smo pozorni do TST-a, torej do terorizma v islamskem a, kostimu, nekako v islamski preobleki. A, in a, torej a, to, kar sem ugotovil, je, da je ta pristop bil učinkovit. Jaz sem bil neposredno a, v stiku z a, mladimi iz organizacije IS, e iz Al-Kaida. Govoril sem v jeziku, ki so ga oni razumeli. Lahko sem uporabljal isti koran, ki so ga oni uporabljali in isti diskurzi na te argumente. Eh, in torej, ko eh, pač govorimo o tem, da je to vojna idej, potem eh, moramo biti res v to prepričani, moramo biti odločni v zvezi z svojimi vrednotami in moramo izzivati njihove argumente in njihove vrednote. Torej vam a, eh, lahko dam tudi dva primera a, eh, tega, kako sem a, eh, uspel a, pač a, oddaljiti a, nekatere ljudi iz te mreže Daesha. To se je zgodilo z nekom iz Finska, To je bil a, pravzaprav a, drugi najpomembnejši angliški govorec, ki je bil v povezavi z Daešem. Več kot leto časa sem se porabil s, tem, a, s, s to osebo, a, se pogovarjal z njim, dajem mu primere iz Korana in a, tudi mu ponudil svoje prijateljstvo. In a, torej ta oseba je zapustila potem to skupino in zdaj celo deluje a, a, tako, da preprečuje o tem, da a, pač delujejo napačno in je postal torej proti ekstremizmu mi, se pravi, da se je eh, nekako aktiviral v nasprotno smer, zato jaz uporabljam iste eh, mehanizme novačenja, ki jih uporablja IS e proti IS-u. E eh, torej, jaz sem stopil v stik s mladim človekom, mu razlagal, prepričal v pravilne tolmačenja Korana in a, torej, a, tudi a, oni zdaj uporabljati iste metode do svojih bivših kolegov med navenicami med navednicami. Torej, um, to, podobno se je zgodilo tudi z nekom iz Združenih držav. Um, jaz sem se postavil, grešlo je za neko dekle, postavil sem se v stik z njo, sem jo prepričeval prek Skypa in k sreči uh, sem jo. Uh, prepričal v to, da se ni podala v Sirijo in se pridružila vrstam Daesha. Torej imamo tudi nekatere srečne zgodbe, ki se sreč, eh, končajo s srečnim koncem. Za nekatere mader ljudi pravzaprav uh, ni pomoči, kaj kajti uh, enostavno jih življenje pelje v to smer. Potem tretja točka, kako uh, naj uh, ocenjujemo uh, in kako naj sodelujemo. Torej, zasebni sektor, seveda vlade ne morejo početi vsega dela. Zelo je pomembno, da uh, vlade spodbujajo uh, srečevanja med MVO in zasebnimi organizacijami, med uh, tudi korporacijami, ki so pripravljeni zagotoviti finančna sredstva, ampak ne vedo, komu naj to posredujejo, ne vedo, ne razumejo, katera metodologija naj uporabijo zelo uh, eh, spodbudil in pozval parlamente in člane parlamenta, da uh, olajšujejo stike tudi med muslim, um, muslimanskimi organizacijami in uh, zasebnimi organizacijami, kajti to je zelo pomemben element te protipropagande, ko uh, daješ pač ugotovi, da imamo um, žide, kristijane in celo muslimane in druge vire, ki želijo živeti skupaj uh, v sozvočju in eh, da vam je uspelo mobilizirati vse te različne eh, glasove eh, in ko bodo pač tudi muslimani pripravljeni stopiti na Twitter in opozoriti, da Koran pač ne daja takih navodil, kot uh, jih nalaga, naprimer, daješ. Torej, uh, oglejmo si tudi rusko propagando in uh, vedno večjo uporabo uh, tudi uh, različnih vrst orožja proti imigrantom. Uh, imamo tudi določene francoske politike, ki tudi iščejo in poskušajo pridobiti uh, ruska sredstva za svoje politične kampanje. To je zelo velik izziv, ki lahko ustvari neko drugo raven eh, varnostnih eh, skrbi za obveščevanje policijske sile kajti moramo biti pozorni, spremljati člane Daesha, moramo spremljati tudi migracijske tokove hkrati eh, in eh, sicer ne samo to v smislu iskanja tihotapcev, eh, ljudi in beguncev, ampak imamo lahko tudi primere migrantov, ki niso radikalizirani in potem pa ugotavljajo, kaj se dogaja in kako pač a, a, odvisno, kako razumejo tudi protimigracijske e, sporočile, to bi lahko bil razlog za to, da se radikalizirajo. In torej a, pred par dnevi ste imeli v Bruslju a, zelo pomembno a, e, demonstracijo proti sovraštvu. To je zelo, a, zelo pomemben element, to je treba ohranjati in ponavljati in dati slišati ta glas. In na nazadnje. Naj povdarim, da čim dlje Asadov režim bo prejemnik diplomatskega pokroviteljstva, uh, torej z, čim dlje se bodo uporabljale uh, bombe in obstreljevanje in ubijanje pač na tisoče ljudi, uh, tem dlje bo lahko diskurs, ki ga uporablja IS, e lahko ustrajal. Uh, kaj ti, uh, tako s tem bodo pač prigovarjali ljudem, da naj se uprejo sadovemu režimu in uh, res, resnica pa je, da je Asad terorist v Siriji, da pač eh, je, ima veliko daljšo eh, izkušnjo na področju mučenja in zlorabljanja in izsiljevanja in posiljevanja ljudi. In um, Dajšova, uh, Dajšov diskurs je samo simptom veliko večjega problema, uh, ki ga ne bomo rešili, če se ne bomo lotili tega z vseh uh, plati. In naj zaključim, torej, ko gre za uh, vračanje v Evropo tujih borcev, naj povem, da uh, uporaba bivših ekstremistov je zelo koristen pristop. Uh, to je to, na čemer bodo morale tajne službe delati in uh, to je treba razviti, kako recimo lahko lahko taki ljudje lahko zagotovijo določene informacije. Uh, jaz tukaj mislim na pač uh, povratnike, ki uh, so lahko, uh, postanejo lahko uh, pač produktivni elementi v družbi in lahko postanejo tudi uh, pravzaprav vzorni modeli za mlade, ki bi se lahko radikal radikalizirali. Tisti, ki, eh, tisti tuji borci, ki bi želeli se vrniti eh, v vašo državo, potem takim ljudem morate date, dati postaviti določene pogoje in sicer, da eh, se morajo pač ponavno spremeniti v aktivne člane vaše družbe. Jaz sem imel priložnost sodelovati zelo tesno s temi ljudmi, ampak tudi z vladami od vprašanja komuniciranja do taktik. Vlada ima vlogo, ki jo lahko odigra. In to mora storiti nevladne organizacije, prav tako imajo pomembno vlogo, ki jo lahko odigrajo in zato je treba angažirati vse te ljudi, tudi tiste ljudi, ki so bili na terenu in ki so pač prej živeli drugačno življenje, zato da se ustrezno borimo proti um, sporočilu Dajša. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mubin Šajih. Sedaj dajem besedo pročevalcu v senci. Uh, Lepa za to priložnost. Uh, takoj bom postavil nekaj vprašanj. Jaz bi potreboval nekaj pojasnil naprimer bi vprašal gospoda Retmana, oziroma sem slišal gospoda Retmana, da je pač omenjal določene vrste različnih kampanj, ampak ali ne mislite, da britanska vlada počenja bolj ali manj isto in da vodi podobne kampanje? Torej, da pravzaprav, mm, če si ogledamo te kampanje, bomo videli, da se poslužujejo podobnih eh, načinov korupcije in izkrivljenih statistik. In torej, naj gre za eno taborišče ali drugo, torej jaz bi a, eh, zaključil, da obe taborišči a, eh, pravzaprav a, sta predmet enega in istega m, mm, zločina, če smem tako reči. Potem pa, če govorimo o rešitvah imam občutek, imam otis, da eh, gre za to, da mm, nekako poskušamo si na novo izmišljati medije, ampak mediji so tu in so del tega problema. Ali ne mislite, da je ta problem tugojen tudi z dejstvom, da isti mediji v Evropi in v združenih državah ne povedo vedno resnice, ne uporabljajo pravih izrazov in ne govorijo o pravih hm, krivih, Torej, potrebno je jasno povedati, kdo je za čim in ali ne mislite, da veliko stvari pravzaprav je prikritih ali zamolčanih, kot naprimer, ko govorimo o Rusi. Mnogi, a, mnoge novice, ki zadevajo Rusijo, a, se osredotočajo na to, kar je povedal predsednik Putin. Prav tako tudi novice a, o Daješu, ki so pravzaprav zgolj povezane samo z pornografijo nasilja. In ne nazadnje, nisem slišal, da bi omenjali, ko govorimo o ruski propagandi in o a, pač usiljivih postopkih, nisem slišal vas omenjati. A, nekih pridobitev a, medijev, a, ki se poslužujejo določenih sredstev tudi na Zahodu. Tukaj ne gre za šalo. Jaz bi rad slišal vaše mnenje v zvezi s tem. Lepa, torej najprej naj povem, da jaz sem bil tudi novinar kar 40 let in oproščam se, da sem izgubil tukaj na prigovorniški mizi gospoda Broka, ki je zapustil dvorano, ampak zanimivo je pač vzpostaviti neko analogijo z Vietnamom. Jaz se sprašujem, kateri je bil nauk, ki smo se ga naučili iz vietnamske eh, vojne v povezavi z mediji. Mislim, da je eh, lekcija ta, da je na vse zadnje resnica potem prevladala, da neodvisni mediji eh, so razkrili grozote, ki so bile storjene strani združnih držav in dolgoročno se je pokazalo, da ta vojna je bila, da te vojne ni bilo mogoče, v tej vojni ni bilo mogoče zmagati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 Eh, ta vojna je potekala v popolnoma drugačni, eh, drugačni eh, konstelaciji medijev, kot jo poznamo dan danes. Dan danes pravzaprav bravcev je zelo malo, takrat socialnih medijev ni bilo, niso obstajali. Filmi, ki so bili posneti o vjetnamski vojni, so bili najprej poslani na Japonsko, na to pa so nekako bili bili predvajani eh, v Združenih državah, zato so potrebovali vsaj dva dneva, da so jih lahko prikazali v Združenih državah. Torej, preden eh, odločimo, kaj naj storimo v tem zelo, zaplet, tem zelo zapletenem področju, Morda bi morali najprej ugotoviti, kakšne vrste vpliv lahko ima ruska propaganda, ki je zelo ofensivna, napadalna, kako res, ali res ljudje spremljajo ruske medije v tistih državah in kaj se z njimi dogaja. recimo tudi tam, kjer obstajajo določene ruske manjšine in kakšen vpliv ima ta propaganda na te manjš, ruske manjšine. Lahko si zastavimo vprašanje, ali res lahko želimo predstaviti hladno vojno z Rusijo na drugo fronto, torej na medijsko fronto. Gospod Retman je omenjal nekatere razloge, zaradi katerih referendum na nizozemskem je eh, pač bil. Eh, poraza z evropskega zornega kota, ker ljudje so spremljali rusko propagando, pa je, jaz ne potrebujem ruske potrebu, propagande za to, da razumem, da je Ukrajina skorumpirana država. To je stvar, ki eh, je že jasna v vseh poročilih Evropske unije. To ni ruska propaganda, to je nažalost dejstvo in eh, je tako dejstvo že dolga leta. In torej ne nazadnje, jaz bi želel tudi. Uh, osvetliti nekaj, kar je podobne narave, kar tudi ni delovalo. To je naprimer. Eh, z velikimi pričakovanji je bil vzpostavljen eh, nek stik eh, leta 2013. Cilj je bilo to, da predstavimo objektiven pogled eh, arabskega sveta in na eh, bližnjem vzhodu, ampak krati tudi osvetliti dogajanje v združenih državah v enajstih dneh. Al Jazeera je eh, pravzaprav zaprla na milijone dolarjev in veliko talentov je bilo izgubljenih in mislim torej, da moramo biti pozorni na to, kaj si sploh želimo. Hvala lepa gospoda, gospa Atrevičus. Gospod Atrevičus, hvala lepa. Naj povem, da. Uh, zelo cenim eh, poglobljene razprave, ki smo jih začeli eh, razvijati znotraj odbora AFET o pranju možganov in o eh, tudi vojnah na področju komuniciranja, ki potekajo okrog nas. Na to točko smo opozorili tudi že v preteklosti in mislim torej, da veliko je treba uložiti v to, zato da a, pač pridobimo iz poročila gospe Fotige čim več, predvsem, ko gre za praktične posledice in učinke. Naša družba se imenuje informacijska družba in torej imamo skoraj individualiziran dostop do informacij, ki jih želimo poiskati. Je težko uh, pač razmišljati o centraliziranih virih in poskušati usiljevati neko nedoločene razsežnosti. Uh, kajti ljudje so vedno bolj svobodni in imajo veliko boljš dostop do informacij in do možnosti iskanja informacij tudi v skladu z določenimi parametri. In dejansko. Jaz sem prepričan, da ta razprava nas je privedla do nečesa novega, do nečesa, eh, s čimer se lahko veliko bolje okoristimo kot samo z konkretnimi eh, odločitvami. Torej, najprej moramo razumeti, da mm, informacijska vojna in pranje možganov ehm, je mm, pravzaprav eh, ne pomeni neke konkretne škode ne privede do, neke, do nekih konkretnih poškodb uh, Ehm, ampak zajema nek dal, daljši časovni razpis. Pona, ker s tem počasi spreminjamo način mišljenja ljudi in njihov eh, življenski slog. Torej, eh, bil sem pozoren na to, kar so povedali govorniki. To je stvar, ki zajema cele generacije, zato nisem tako zelo optimistično strojen uh, do tega, uh, da bi lahko ruska družba se kar čez noč spremenila. Stvari ne moramo kar tako spremeniti v nekaj letih torej to pranje možganov je potekalo že zelo dolgo in uh, se je že nekako ustalilo in uh, ne bo izginilo iz družbe kar tako. To je stvar, ki jo moramo razumeti. Uh, Eh, ampak se sprašujem eh, in sprašujem vse govornike po nečem. Um, predvsem se obračam na našega kanadskega govornika. Če primerjate eh, Daesh in rusko propagando in kako eh, vse to pač eh, tudi pronica v ameriško družbo, katera od teh dveh vrst propagande je bolj uspešna? Moram reči, da sta obe izredno agresivni, in eh, da zasledujeta določene cilje, ki sploh niso nedolžni. In jaz bi jih primerjal, kajti se sprašujem, katera od dveh je bolj nevarna. Obe temeljita na ideologiji, na določeni ideologiji in ruska propaganda temelji na državni ideologiji, je dobro financirana, dobro vzdrževana, ima celo vrsto različnih sredstev, tudi političnih eh, možnosti in sredstev, ampak še vedno se sprašujem, katera od teh dveh propagand je dejansko eh, nevarnejša in lahko povzroča več škode za družbo, predvsem v združnih državah. Zdaj pa se obrača na evropska govornika in imel bi vprašanje za njo in sicer v zvezi z praktičnimi odločitvami. Pravilno ste omenjali audiovizualno direktivo eh, in eh, tudi naše predloge sprememba. In sicer, eh, ali bi lahko o tem spregovorili nekoliko bolj natančno, na kakšen način bi pač preporočili, da prilagodimo to direktivo in kako bi vi to storili, če bi imeli možnost to storiti. Hvala lepa, gospod Osrevičus. Zdaj bom jaz sam spregovoril. Komo, komo torej, eh, sam predstavljam Združeno levico, GUE, sem eh, poslanec GUE. In eh, moram reči, da je ruska propaganda res odlična, ki ustreza klasični definiciji. Se pravi, tu gre za črno-belo podobo, ki je povsem poenostavljena. Govorimo o um, absolutnem zlu in to uh, z vojaško terminologijo. Torej, res je, da je to propaganda, ki uh, nas spominja na drugo svetovno vojno. Torej, to je uh, drug zelo dober primer propagande, je uh, vojna, ki so jo Združene države vodile proti Iraku. Torej, tam je šlo za eh, enake nepravilne informacije in tako dalje. Zelo malo je bilo neodvisnih glasov tudi med novinari. In eh, to je bil pravzaprav začetek destabilizacije celotnega bližnjega vzhoda na to imamo tu pravzaprav vojno četrte generacije, kjer eh, je šlo torej za eh, različne oblike propagande. Na to bom dal še en primer. Torej, eh, na področju varnosti je ukrajinski minister za zonanje zadeve govoril o prenosnih um, krematorijih, torej to podobo je uporabil uh, za vojno v Ukrajini. Na to vemo tudi, da se že eno leto borimo proti Danšu in da eh, tu pravzaprav nismo zabeležili nobenega napredka v enem letu. Rusija je država, ki je članica Združenih narodov, que mora spoštovati eh, tudi svoje odnose z Evropsko unijo. Tu pa brani sedaj eh, režim, ki izvaja terorizem eh, in kemične napade nad lastno populacijo. Torej, takrat je bilo govora o sankcijah, tudi sam sem si za to prizadeval. In eh, tu gre za državo, ki eh, izvaja celo vrsto različnih egzekucij in to je zopet eh, ta črno-bela podoba. Kaj te, zakaj gre pri propagandi? Torej, kaj se je zgodilo v Ukrajini, je bil državni udar torej, ki so ga izvedli vsi, ki, vsi tisti, ki jih poznamo. To so ljudje, ki so podprli mm, te dejavnosti in ki jih poznamo. Moja država žal ni priznala eh, Kosova, ampak to je prav tako eh, poskus eh, vzpostavitve neke povsem umetne eh, države, eh, ki bo služila zlasti kot vojaška baza eh, Združenim državam, pa tudi mm, mafiji, ki se ukvarja z različnimi, um, različnimi trgovinami od drog do orože in tako dalje. In vse to omogoča propaganda. Torej, Kako je to možno? To je možno zato, ker so mediji skoncentrirani samo v eh, nekaterih eh, krogih. In na edini način, kako se proti temu boriti, je, da se, boriti je, da se to razbije, to, to koncentracijo medijev. Torej, tu gre pravzaprav za um, novinarstvo z vojaškega vidika. Gospod Šafhauser. Šafhauser. Schaffhauser. Je, je, je tiens d'abord à remercier euh, le. Najprej se bi zahvalil predsedajočemu za to, kar je povedal, s tem se seveda posem strinjam. In um, nimamo pogosto situacije, kjer uh, imamo predsedajočega, ki je subverziven na ta način, ki pač pove resnico. Torej, sam sem navajen na propagando ampak tu smo res eh, prišli do vrha možnosti, ki jih propaganda predstavlja. Torej, gospod Retman, vam bom predstavil vašo logiko. Torej, v imenu demokracije pravite, da nasprotujete referendumu zlasti eh, na nizozemskem, pa prav gotovo tudi na danskem in v Franciji. Torej, v imenu demokracije, gospod Retman, pravite, da ste nasprotnik Izraela ki je kot po naključju edina demokratična država, eh, kjer imamo tudi 20 odstotkov arabcev, ki so državljani Izraela. V imenu demokracije se torej upirate ljudem in sistemu, ki omogoča demokraciji, da deluje. Torej, to je primer propagande. Drugič, druga laž. Govorite o anketi, anketa o Krimu je ameriška anketa, ki jo je izvedla agencija Galop. Torej lahko vam to anketo posredujem. Na to. Kaj je propaganda? Dovolite mi, da povzamem, kaj je propaganda. Ne strinjam se s tem, kar bo povedal, ampak to je propaganda kajti vi ste proti demokraciji in zato bi lahko rekel, da, sem, da ste fašist in ker ste proti Izraelu, lahko rečem, da ste antisemit in ker ste za propagando, ker ne želite analizirati lasne propagande med tem, ko uh, kažete s prstom na propagando drugih, potem eh, lahko rečem, da ste izvrsten eh, propagandist in če eh, to povzamem, ste fašist, antisemit in pa propaganda Führer. Na no to. Naj vas spomnim na to, da je general uh, de Gaulle je vzpostavil RTF in imenoval tudi direktorje eh, te televizijske hiše. Ali to pomeni, da je bil general de Gaulle fašist, on, ki je rešil demokracijo in inštitucije? Zakaj menite, da ko so eh, mediji v rokah eh, kapitalističnih eh, skupin, ki jih eh, manipulira uh, oligarhija, zakaj mislite, da je to bolj demokratično? Zakaj se vam zdi ta propaganda boljša kot propaganda legitimne vlade, ki prav tako lahko izraža svoje mnenje, vsaj z enim medijem, ki to mnenje uh, izraža? To je problem Polske danes na to, kar se tiče think tankov in eh, tega, kar ste povedali o Rusiji, lahko omenim ameriške think tanke, ki imajo veliko več sredstev na njihovo. No, če govorimo o mitični zgodovini, lahko govorim o kavbojih in o eh, načinih, kako vsi ameriški filmi kažejo na veličino Združenih držav, kar se tiče varnosti. Ko omenjate težave varnosti, vam lahko spregovorim o NATO in o um, napetosti, ki jo ustvarja ta organizacija in lahko poslušate gospoda Bredlofa, ki govori uh, o uh, varnosti, o vojni in ki ustvarja to napetost. Kar se tiče prakse teroriste, teroristične prakse v uh, nekem islamskem kontekstu. Tu se strinjam s tem, da ne smemo vsega mešati, ampak eh, vseeno obstaja eh, islamski eh, fundamentalizem, ki ga podpirajo Katar, Saudska Arabija, islamska bratovščina oziroma muslimanska bratovščina. Kdo je vse to podpiral? Torej, to podpirajo prav tisti, ki si prizadevajo za ekstremistično vizijo islama in sedaj ni no, ko pravite, da, nima, da ni nobene um, povezave med islamom in islamisti, lahko povem, da uh, nekdo, uh, ki eh, se je boril za preživetje eh, krščanstva kot Charles Martel, eh, ve, da to ne drži. Sam sem zgodovinar, zgodovinar specialist za religije in mislim, da mi, meni ne morete razlagati o tem, da je islam tolerantna religija. Ehm, na to vi, eh, ki tu primerjate Daješ in Rusijo, eh, tu, eh, kaj naj rečem, da vas ni čisto nič sram, ehm, ko to počnete. Zahvaljujem se vam vsem trem. To, kar vi govorite, je škandal in to je povsem neprimerno vedenje v tem parlamentu in to ne bi bilo mogoče, če bi bil ta parlament demokratičen in spoštljiv do svojih ljudi. Hvala lepa. Torej sedaj eh, se izražam kot poslanec in ne kot predsednik oziroma sem se izrazil kot poslanec in ne kot eh, predsednik. Kot predsednik te uloge nimam. Sedaj smo v drugem eh, krogu in bomo imeli, torej vsak bo imel tri minute za svoj prispevek. Izvolite, gospod Petideus. Hvala lepa, predsedujoči. Kot veste, je propaganda eno iz najmočnejših orožij, eh, ki se uporablja že od eh, časa stare Grčije. Eh, in to ne uporabljajo samo države, temveč vse organizirane skupine ljudi, ljudi, ki želijo doseči določene cilje in braniti določene interese. Propaganda je danes znanost. In tudi oglaševanje je oblika propagande v demokratičnih državah. Težko se je eh, boriti proti propagandi, kajti imamo eh, svobodo izražanja, imamo dostop do medijev, torej nekdo, ki eh, želi mm, želiti evropsko družbo, to lahko stori. Lahko branimo ljudi in družbo pred propagando, lahko jih oborožimo proti propagandi, če izvedemo določeno število načel in taktik. Prvo načelo. Vsaka država bi morala svojim ljudem povedati resnico. In ko pravim resnica, imam v mislih to, da države ne smejo zopet promovirati propagande oziroma mnen, ki služi samo njihovim interesom oziroma interesom lobijev. Takšna taktika je lahko učinkovita v totalitarnem režimu, ne pa v demokratični družbi, kjer ljudje lahko zelo hitro odkrijejo, kaj je eh, resnica in kaj je laž. In eh, pri propagandi je eh, pomembno to, da primerjamo to, kar se resnično dogaja in to, kar je rečeno. Na to moramo biti previdni, da ne črnimo Eh, nasprotnikov in da jih ne poskušamo demonizirati, da jih ne želimo pri, eh, prikazati kot, eh, kot absolutno zlo. To se sedaj dogaja v primeru Putina in Asada, torej, ki sta posebljeno zlo, medtem ko vsi drugi pa so, pa so povsem nedožni, ampak ljudje niso neumni. Imajo možnost, da se informirajo. In v tem primeru bodo takšni napori za manj. Države bodo samo izgubile svojo verodostojnost na to. Ne smemo precenjevati svojih nasprotnikov in to se žal dogaja s teroristi ISIS-a. Vidimo, da so fotografije zelo močne. Mm, vidimo ljudi, ki jih eh, ISIS ubija, vidimo žrtve in eh, to ljudi straši. Na ta način tem ljudem dajemo možnost, da uporabijo svojo propagando. Če se želimo spopasti nasprotniki, moramo vedeti, kaj ta nasprotnik verjame eh, in kako uporablja svojo propagando. Torej, naj povem, da je najpomembnejše to, da ljudi obravnavamo spoštovanjem, z ljubeznjo in da uh, naredimo, kar je potrebno, da jim nam lahko še naprej zaupamo. Če jim oduzamemo vse, kar imajo, uh, hišo, zaposlitev in tako dalje, potem ne moremo upati na to, da uh, propaganda nasprotnika ne bo uspešna. Uh, Hvala lepa, gospod Kelem. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste spregovorili za vaš, vaše prispevke. Dolga leta sem živel uh, pod uh, sovjetskim režimom in uh, poznam sovjetsko propagando. Tehnika in taktika. Eh, ostaja enaka, torej gre za izkrivljanje in za manipulacijo javnega mnenja, ampak sedaj imamo nove tehnike, socialne medije, eh, ki imajo dostop, torej državne medije, ki imajo dostop do vseh in to je nevarno. Vprašanje, ki se postavlja, je naslednje. Kakovost javne razprave na temo resnice in izkrivljanja resnice. Mislim, da je to najtežje, kajti kot smo pravkar slišali, razprave v propagandi nadomeščajo čustva. In kot smo slišali prejšnjega govorca, žrtve islamske države so uh, znane v javnosti, medtem ko žrtve Asada eh, so nam neznane in tu imamo razliko tudi v čustvih. Zato mislim, da je največja težava, ko govorimo o resnici in to se mi zdi pomembno, kaj ti resnica nas osvobaja. Danes pa vedno bolj razumemo, da je resnica relativna in da imamo različne oblike resnice. Podprl bi to, kar je bilo rečeno in rad bi se osredotočil na nekaj idej. Torej, če se uh, skoncentriramo na tako imenovane proksije, če se osredotočimo na um, tako imenovane eh, lažne strokovnjake, če se osredotočimo na neodvisne medije, na novo gazeto, naprimer, ki je tudi na voljo tu v Evropskem parlamentu, v trafiki. In mislim, da moramo biti jasnejši glede naših vrednot. Kaj so naše vrednote? Ali je to naš način življenja ali je to nekaj globljega? In končno vprašanje, ki bi ga postavil, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje glede različnih eh, sinergij med eh, negativnimi agresivnimi propagandami, kajti omenjeno je bilo, da se te, eh, da te zapolnjujejo mm, isti prostor, torej družabnih medijev in morda lahko tudi okrepijo svoje vpliv z sinergijami. Hvala lepa, gospod Boštinaru. Hvala lepa. Pozdravljam to razpravo, ki je potrebna, ampak morda je celo malce pozno bila organizirana, kajti kaj vidimo danes je res, smo v V vojni in mediji so tudi del te hibridne vojne, če nam je to všeč ali pa ne. Ampak preden bom nadaljeval s tremi kratkimi vprašanji, bi želel povedati naslednje. Imamo proces, kjer različni akteri, naj si bo Rusija ali pa Daješ, dejansko gradita peto kolono v naših državah, v naših družbah in na ta način uničujeta enotnost Evropske unije čez atlantske odnose in na ta način bodo lahko veliko lažje dosegli svoj cilj. Torej, spomnim se tega, kar je Churchill povedal o Chamberlainu po Minhenskem sporazumu in tega ne smemo pozabiti, kaj ti eh, rekel je, da lahko eh, takšni eh, spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni spravni ukrepi Evropo zavarujejo ali pa nasprotno, kaj ti rekel je, da lahko takšni sp To je omogočilo uh, nacistom, da so prišli na oblast in da je, bila potrebn, da je bilo potrebno ogromno zavezništvo iz celega uh, zahodnega sveta, zato da je bil nacizem premagan. Torej, če govorimo o Rusiji ali o Daešu, moramo vedeti, da um, bo potrebna enotnost. Tu vidimo precejšnje podobnosti. Imam tri vprašanja. Kako lahko, kako lahko kriminaliziramo te um, osebe, ki radikalizirajo mlade, torej kako se lahko s pravnimi sredstvi borimo proti uh, radikalizaciji. In na to drugo vprašanje. Glede na to, da vemo, da se radikalizacija in rekrutiranje za Daesh eh, dogaja v naših državah, v naših družbah, v mošejah in da so za to odgovorni tako imenovani uh, imami, kaj lahko naredimo proti temu? Uh, In tretjič, glede financiranja, če vemo, da grejo določene oblike financiranja prav v to peto kolono, kaj lahko naredimo proti temu? Hvala lepa, gospod Postenari. In sedaj ima še besedo zadnji govorec. Gospod Panceri. Zelo nakratko. Torej, tega nisem slišal v razpravi ampak eh, v analizi, ki jo bomo opravili, me zanima, če lahko propagando povežemo tudi z oglaševanjem. Vem, da obstajajo razlike med obema oblikama komunikacije, ampak na politični ravni vsaj mislim, da prihaja do določenih prekriva. Nekateri režimi uporabljajo propagando za javno sporočanje in eh, to ima tudi razsežnost eh, oglaševanja. Kaj ti prodajajo proizvod? V tem primeru eh, je proizvod eh, ta politika. Torej v vaši analizi, pri vaših raziskavah, ali upoštevate tudi to povezavo med propagando in oglaševanjem? Drugič, tentativo di modificare. Poskus, da v lastno korist eh, spreminjamo obnašanje drugih subjektov, to, ta skušnjava je vedno obstajala že v petem eh, stoletju pred Kristusom, sofisti, retoriki, ki so pač ustajali eh, na tem, da so bili sposobni uveljavljati se pred publiko, so bili predmet napadov Aristotla. In torej ta je ustrajal tudi na tem, da uh, kdor uh, je pravičen, zasleduje ne lastno uveljavitev, ampak uh, dobro. Torej tema je tale. Jaz bi rad razumel, kako oblikujemo te protistrupe, predvsem v modernih družbah, ob upoštevanju tudi te velike propagande, ki se izvaja, kako nam uspeva oblikovati kritičen pogled na evropsko družbo, ker sposobnost razlikovanja med propagando, ki vpliva na javnost in propagando, ki se jo zavrača, vse to je vedno odvisno od sposobnosti eh, biti eh, samo kritični in biti kritični do sporočil, ki jih eh, poslušamo. Torej, katera je pot, ki jo lahko oblikujemo pri vsem tem, da spodbudimo sposobnost pri ljudeh, da a, eh, razlikujejo, ker brez te sposobnosti razlikovanja a, eh, pravzaprav sprejemamo karkoli in a, to karkoli pravzaprav pred prevlada nad nami. Zato bi potreboval nekaj pojasnilo v zvezi s tem. Hvala. Okay, Hvala lepa, gospod Panceri. In sedaj bodo naši govorci imeli možnost, da odgovorijo. Torej, pet minut ima vsak od vas na voljo. Ne boste mogli pač odgovoriti na vse, ampak pet minut imate na voljo. Torej. Yes, hello again. Thank you. Thank hvala lepa, hvala, da ste mi dali besedo. Torej, bom uh, začel z vprašanjem povezanim eh, z Brexitom. Vem, da je bila britanska vlada obtožena manipulacije eh, številk z namenom zbujanja strahu in tako dalje. Torej, sam nimam kakšnega posebno močnega stališča glede tega, ali naj Združeno kraljestvo zapusti EU ali ne ampak mislim, da je kampanjo vseeno treba voditi v nekem duhu dobrega okusa. Ko je prišlo do napadov v Bruslju, eh, so se Nigel Farage in drugi takoj že oglesili na eh, družabnih medijih, eh, že med obema atentatoma in pač to uporabili za kampanjo za Brexit. In tu uh, smo videli neko mešanico ksenofobije in pa uh, političnega sporočila, torej skrivljeni obrazi, grimase, kričanje in tako dalje. Res uh, čudno kampanjo vodijo. Na to glede dejstev, torej dejstev. Uh, v Rusiji, Vietnamu. Torej, strinjam se z obema govorcema, ki sta to omenila. Torej, če si pogledamo eh, medijski prostor v Rusiji in pa um, škandal v zvezi z eh, dokumenti iz Paname, um, vidimo, da je kljub. Uh, Kljub samo prišlo do razkritja uh, določenih eh, nepravilnosti v ožjem krogu predsednika Putina. Torej, vse eno resnica želi na dan, ampak to je veliko lažje v eh, demokratičnih družbah eh, kot v nedemokratičnih družbah. Torej, nekdo je omenil torej, pornografijo nasilja v povezavi z našim medijskim pokrivanjem eh, vprašanja islamske države. Nasplošno živimo v kulturi nasilja, torej naj si bo eh, v filmih, na televiziji in tako dalje. Torej nekateri so rekli, da ne potrebujejo ruske eh, propagande za to, da vedo, da so ukrajinski politiki skorumpirani. Eh, to drži, ampak treba je pogledati, kakšen je ta cel svežen. Torej, to je povezano z lažmi v zvezi članstvom v Evropski uniji, to je eh, povezano z eh, lažmi v zvezi z ukrajinskimi fašisti, ki naj bi imeli prost vstop v Evropsko unijo in tako dalje. Se pravi, ne gre samo za poročanje o dejstvih, temveč tudi o interpretaciji teh dejstev in nameni, ki so za, za njo na to glede sinergije med državnimi mediji in eh, boju proti um, spletni radikalizaciji. Mislim, da so kolegi veliko bolj uh, podkovani na to temo kot jaz. Um, mislim, da že imamo eh, zakonodajo in pa tudi računalniško eh, infrastrukturo, ki nam omogoče boj naprimer proti eh, pedofiliji in podobnem. Ampak zelo težko pa je na pravni ravni razmejiti nekaj, kar je kriminalna radikalizacija in nekaj, kar je samo vprašanje različnih teoloških vidikov. Torej, naprimer, če imamo neko spletno stran, eh, ki um, poveličuje ubijanje v imenu islama, potem je to očitno, ampak um, če pa imamo. In enako velja tudi naprimer za spletno stran, ki ponuja informacije o tem, eh, kako priti v Sirijo in eh, kako financirati teroristične dejavnosti in tako dalje. No, dva govorca sta bila res proti eh, meni, gospod eh, Schaffhauser, ki je že eh, odšel, torej tudi sam bi mu imel marsikaj zapovedati. Žal mi je, da ste morali to trpeti. Glede um, kolega na moji desni, lahko povem, da ja, ste povedali nekaj, kar je pomembno. Torej, kot novinari moramo uh, tudi um, od naših vlad zahtevati, da se obnašajo odgovorno. Torej, um, ti dokumenti, Panama Papers, ki so prišli na dan, so marsikaj razkrili in to je pomembno. Torej, moram reči, da torej, jaz eh, imam zelo drugačno ozadje kot eh, vi. Torej, um, moja družina je bežala pred komunizmom eh, iz Polske, torej imava zelo uh, drugačno mnenje, ampak zelo. Uh, hudo mi je, ko slišim, da nekdo, ki je tako inteligenten kot vi, eh, primerja eh, ameriško vlado z eh, Putinovo vlado in ameriške medije z um, mediji v Rusiji. Sputnikom, ki um, ljudi hujska uh, k nasilju. In um, mislim, da takšen uh, takšna mnenja ničesar ne doprinesejo k reševanju teh izzivov, s katerimi se soočamo. Sedaj ima besedo gospod Pomenovski. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, torej, gospod Šafhazer je odšel, zato mu ne bom odgovoril. Osredotočil se bom torej na druga vprašanja, ki sem jih eh, slišal in ki so povezana s tem, kar sem sam povedal. Ja, torej jasno sem razlikoval med eh, rusko propagando in eh, Daješem v svoji predstavitvi. Rekel sem, da je zelo malo podobnosti med obema. Želel sem povedati to, da potrebujemo uh, ustrezne, ustrezna orodja, ustrezen jezik za um, reševanje teh problemov. Ampak uh, ob, obe strukturi povzročata težave. Na to, uh, kar se tiče prevzeme medijev, um, torej preko proksijev v vzhodni Evropi, Torej, to sem povedal na koncu, to je mm, en od instrumentov, ki ga moramo uporabljati. Torej, moramo uh, iskati te vire financiranja preko uh, proksijev, torej, kjer uh, namen ni, da bi vzpostavili dejansko konkurenco, temveč da, samo da se sledi določenim strateškim ciljem in zato uh, je treba biti na to pozoren to je povsem eh, skladno s tem, kar sem povedal. Torej, tu ne gre za EU, temveč za Ukrajino. Naprimer, imamo pač eh, nek eh, zaseben televizijski kanal, torej, ki je v lasti gospoda Fjertaža, ki je v Avstriji. Polovico tega kanala pa je v lasti um, Rusije. Torej, težko je najti informacije na internetu, ampak eh, torej, tu je odgovor ta, da moramo pač eh, v Evropski uniji in pa tudi eh, drugot zahtevati preglednost pri financiranju in lasništvu medijev. To bi zelo pomagalo in to je tudi predvideno v direktivi o audiovizualnih. vprašanjih. Torej, to je povezano tudi z eh, vprašanjem gospoda Bocunarja, eh, se pravi, kako se boriti prodirati k radikalizaciji preko družabnih medijev in tako dalje. To je povezano tudi s financiranjem teh spletnih strani. Eh, to ni lahko, sam nisem specialist za direktivo o audiovizualnih verih, ampak to pogosto slišimo, torej, da potrebujemo ustrezne ustrezne instrumente za boj proti, um, proti takšni uh, propagandi, torej ko novinarstvo prekorači uh, to mejo in postane propagando. Ampak potrebujemo jasno razmejitev med tem, kaj je sprejemljivo in kaj ni sprejemljivo. To bi bilo pom bo veliko pomoč. Prav tako potrebujemo tudi razpravo uh, o tem, kako lahko javna sredstva uporabimo za podporo medijev pri izvajanju njihovega poslanstva. Glede vprašanja, ali je propaganda vedno obstajala ali ne, to je zelo preprosto. Seveda ljudje, ko govorijo en z drugim, želijo eh, tudi vplivati en na drugega in gospod Panceri, ki je to sprožil, eh, torej lahko vam povem, da je samo en primeren odgovor na to in to je ravnoteže. Če imamo ravnoteže, če imamo. Eh, možnost eh, izbora, če nas nihče ne eh, sili v nekaj. Torej, če želi nekdo poslušati Fox News in Sputnik, naenkrat je to eno. Sam ne želim poslušati ne enega, ne drugega kanala, ampak če imamo te opcije, je eno, medtem ko če gremo naprimer v Moskvo, pa vidimo, da te mm, izbire nimate več. Če eh, gospod Schaffhausen želi eh, eh, vzpostaviti neko, nek tele, neko televizijski kanal in če ga želi vzpostaviti v Moskvi, lahko povem, da to ne bo preprosto. Razen seveda, če bo ta kanal zagovarjal stališča, ki jih je kazal tu. Torej, problemi se pojavijo takrat, ko ni ravnotežja in takrat se pojavljajo dejanske težave, torej več kot samo nek fenomen, ki ga poznamo že tisoče let. Žal ne bom mogel odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila povezana z mojim poročilom tu, ampak sem vam na voljo kadarkoli in upam, da bodo še kakšne druge priložnosti. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Mubinu Šajru. Well, I, uh, I thought the European Parliament would be. Mislil sem, da bo Evropski parlament dolgočasen, ampak um, ni bil. Najprej glede tega, kaj je hujše. To je bila ena izmed pomembnejših točk v razpravi. Propaganda Daesha ali ruska propaganda. No, treba je razmisliti o več deset tisoč muslimanov v Evropi. Ajšu jih je uspelo rekrutirati približno pet tisoč. In če to primerjate eh, z deset tisoči ljudi, ki živijo v avtoritarnem režimu, ne želim reči fašizmu, ampak totalitarnem režimu, ki ga poskuša doseči ruska propaganda, seveda lahko preučimo povezave oziroma stične točke. Odvisno je, kako te skupine mobilizirajo svoje skupine. ISIS to počne prek simpatizerjev v Evropi. Ima splošna sporočila, potem pa še ciljna sporočila za aktivacije uh, Eh, za aktiviranje privržencev, ki včasih eh, svoje mnenje izražajo nenasilno, včasih pa tudi z uporabo nasilja. Nekdo je prišel recimo na bruselsko slovesnost, eh, prekinil slovesnost in policija je te skupine morala odgnati z vodnimi topovi. In to je namen propagande, spodbuditi ljudi k dejanjem. Ne bom poskušal odgovoriti, kaj, od, katera od teh strani je hujša. Lahko rečem, da je na strateški ravni ruska propaganda gotovo hujša, saj želi eh, razdrobiti Evropsko unijo. To uporabljajo obračajo begunske tokove proti Evropi, podpirajo Asadov režim, ki je odgovoren za veliko večino razseljenih oseb, tako da vse skupaj deluje v njihov prid. Z taktičnega vidika pa je to islamska država. Saj se odpravlja na ulice in mm, odreže ljudem glavo. Rusija tega sicer še ne počne. Tako da tu lahko vidite razliko med uh, Eh, strateško in taktično platjo. Gospod, ki je govoril o težavah na Bližnjem vzhodu, Saudski Arabiji, v Katarju, to so družbe, ki zares potrebujejo spremembe, vendar pa je za nas pomembno se zavedati, da spremembe ne pridejo čez noč. Prav tako sprememb ne moremo prisiliti, da se mm, odvijajo od zunaj. Potrebni so ukrepi, na ravni družbe, treba je prepričati družbo, da so spremembe nujne, ampak to pa zahteva čas in tudi določene naložbe. Govorili ste tudi o pornografiji nasilja. Številni imate prav v svojih pripombah. Sam živim v Kanadi. Smo uporabniki ameriških medijev in smo priča ameriški propagandi, ki Ameriko prikazuje kot junaka, ljudi, ki ji nasprotujejo, pa kot sovražnike. Res je, propagando se uporablja že od pameti veka, to uporabljajo verske skupine, ki se borijo proti drugim verskim skupinam, politične strani, ki se borijo proti drugim političnim stranem, gospodarstva med seboj. Zato sem spregovoril o tem, da se moramo zauzeti za naše vrednote, kajti to je bitka. Udari ena stran, druga stran, potem se uporablja obramba in to je boj, ki traja nenehno, propagande ne morete izkoreniniti. Spletnih strani prav tako ne morete odpraviti povsem takšnih, ki uporabljajo propagando. Spomnim se, razprave o Iri. Nekaterim novinarjem so želeli prepovedati poročanje o tem, ampak tega ne morete storiti. Vse glavne organizacije se borijo za pozornost za eh, naslednjo najbolj udarno novico in največ, kar lahko storite pri spletnih straneh, je, da jih spremljate, da nadzirate vsebino, ki se objavlja na njih. Vrševalne službe to tako ali tako že počnejo. Na vzkrižno preverijo osebo, eh, če opazijo, da nekdo sodeluje na nekaterih nekateri spletnih straneh, njegov IP naslov pa kaže, da je v stiku z eh, drugimi osebami. To je torej preiskovalno orodje. Spletnih strani pa ne boste nikoli mogli prepovedati. Naslednji dan jih bodo ponovno postavili na drugem strežniku v drugi državi. In prav zato jim uspe obstajati toliko časa. In še zadnja točka imami. Kar se tiče radikalnih imamov, ne želim sicer posegati v svobodo govora, res pa je, da na neki točki pride do sovražnega govora, bodi si, da gre za antisemitizem, sovraštvo do muslimanov, sovraštvo je pač sovraštvo. To počnejo tudi imami. Sam kar zmajujem z glavo, ko berem o radikalnih imamih v Bruslju, o imamu, ki radikalizira mladino, ki jim poskuša vcepiti določeno ideologijo, ki jih spodbudi k dejanjem. No, tem na to beremo. Beremo o imamu, beremo o mladih moških, ki jih je ta imam poslal v Sirijo. Na to pa bomo brali o teh mladih moških, ki se bodo iz Sirije vrnili in ki bodo uh, izvedli napad oziroma bodo sodelovali v mreži, ki takšne napade organizira in izvaja. Tako da je že smiselno preprečiti takšno radikalizacijo od začetka preprečiti je treba hujskanje k sovraštvu oziroma spodbude, da se mladi odpravijo v Sirijo in na to pridejo nazaj in izvedejo napade. Mislim, da je tu jasna ločnica. Svoboda govora je eno. Vendar pa bi tu morali uporabiti konstruktiven dialog, da bi tako približali ljudi z različnih strani. Vendar pa prečkate to mejo, ko poskušate ljudi um, aktivirati k sovraštvu. In to lahko zaustavimo in to moramo zaustaviti. Hvala lepa, gospod Mobin. Ni nam več ostalo veliko časa. Ja, samo tole sem še želel reči. Treba je pritegniti na svojo stran tudi akademike, tudi muslimanske akademike. A Hvala lepa, zahvaljujem se vsem eh, našim govorcem. Imeli smo odlično razpravo. Torej, morda sedaj nismo pametnejši, ampak prav gotovo smo bolje obveščeni. Še gospe Futigi dajem besedo. Thank you, chair. Hvala, predsedujoči. Hvala za današnjo predstavitev. Po mojem mnenju bomo o tem gotovo vsi eh, lahko razmislili, to bo dobra podlaga za poročilo. Strinjam se s kolegi, treba bi bilo začeti že prej. Kot sem dejala, imeli smo podobno predstavitev o podobni tematiki, morda je bila ta nekoliko ožja. Danes poskušamo opredeliti dve plati strateške komunikacije, s katerimi se moramo ukvarjati. Eno je ruska strateška komunikacija, drugo pa je težava, ki se pojavlja v južnem sosedstvu. Gre za radikalizacijo in strateško komunikacijo, ki jo izvajo različne skrajne islamistične organizacije. Če nam je to všeč ali ne, podobne metode včasih uporabljajo tako državni kot ne državni akteri, ko se poskušajo boriti proti Evropski uniji. Mi pa moramo te metode odkriti, jih opredeliti in poskušati najti ustrezen odziv, ustrezna orodja za odziv na nje. Zahvalila bi se latvijskemu predsedstvu, kajti po mojem mnenju so priporočila, ki jih je pripravilo latvijsko predsedstvo, mejnik pri opredeljevanju uloge strateške komunikacije in potrebi po temu, da se Evropska unija bori proti njej. Hvala komisiji za sporočilo, ki ga je izdala, ki ga je posredovala Evropskemu parlamentu in svetu in ki je po mojem mnenju zares koristno. Vsebuje koristne predloge, ki bi jih bilo redno upoštevati. Še posebej pozdravljam pripombe svojih kolegov o pomenu in potrebi potem, da ocenimo in po potrebi revidiramo direktivo o audiovizualnih storitvah, ki je zares pomembna v dobi interneta in zares prefinjenih orodij. Gotovo je to zakonodajni akt, ki ga moramo upoštevati. Ne na zadnje, pa bi se zahvalila še vsem panelistom. Po mojem mnenju so bile pripombe tretjega panelista izjemno zanimive, ko je govoril o tem, da je treba spodbuditi mlade, ko se vračajo z Sirije iz Iraka, da v javnosti spregovorijo o svojih izkušnjah. To je sicer zares zapletena naloga, morda pa bi lahko predstavljala pravi korak naprej. Če bomo še naprej tiho in jih bomo le opazovali, bomo morda izgubili možnost, da zares ukrepamo. Drugič, ponovila bi tudi pripombo, o Ukrajini, kjer gotovo obstaja korupcija, a kakorkoli po panamskih dokumentih morda ni najprimerneje stigmatizirati le ene države, ki se še bori s premagovanjem težavne zgodovine pod sovjetsko oblastjo in proti temu se bori z našo pomočjo. Ordar. Hvala lepa, gospa Fontiga. Prosim, če uh, se, si zapišete, torej 24. maj je rok za amadmaje, glasovali bomo pa junija meseca. 21. junija. on me répond. Voilà, bonjour euh, à, à tout le monde. On m'a demandé de prendre. Dobar dan vsem, prosili so me, da prevzamem predsedovanje, zato ker predsedojoči in vsi podpredsedojoči so nas zapustili. Sedaj bomo govorili o Tuniziji in sicer najprej imamo študijo eh, politika Evropske unije v Tuniziji pred in po revoluciji. Eh, Torej, prosili smo odbor za pripravo te študije in eh, sicer je to neke vrste dodatek poročilu, o katerem bomo prav tako spregovorili kot Lega Kastalde. Ampak najprej bom prosil gospo Rimajdi, ki je profesorica mednarodnega uh, bančnega in finančnega sistema na visoki komercialni šoli v Montrealu. Prav tako je tudi predsednica eh, Euro sredozemske um, raziskovalnega centra in uh, je tudi raziskovalka na uh, Euro sredozemski univerzi. In uh, danes se nam je pridružila uh, za razpravo o tem poročilu, ki je bila sprva organizirana na dan atentatov. Vam takoj da besedo, potem pa bomo povabili še kolega Kastaldo. Hvala lepa, hvala vam vsem. Zelo sem počaščena, da sem lahko danes z vami. Bom nadaljevala v angliščini, kajti študija je bila pripravljena v angliščini. First of all, Za začetek bi se zahvalila odboru za vabilo na vaš sestanek, kjer lahko predstavim oceno odnosov med EU in Tunizijo pred in po revoluciji. Prav tako bi rada omenila še nekaj pomembnega. Tunizija je danes na razpotju. Ne gre le za boj proti domačemu terorizmu, gre tudi za izvoz takšnega terorizma drugam, žal za me kot tuniziko, po rodu sem tunizika, mi je žal, da moram reči, da je, teža, da je država, ki je bila uh, vodilna med revolucijo za boj za demokracijo, danes trpi zaradi takšnih težav. In da se ljudje kar udajajo terorističnim organizacijam, organizacije pa jih izrabljajo kot žrtve s pomočjo propagande, medijev in verskih manipulacij. To pa je velika nevarnost za državo, kot je Tunizija, ki je pravzaprav dokaj majhna, je pa tudi država, ki je bila gospodarsko pred revolucijo precej uspešna. Jasno pa vidimo, da le gospodarstvo ne zadoja. Potreben je celovit pristop, politični, socialni in gospodarski, če želi država uspevati, rasti, nuditi državljanom to, kar potrebujejo, možnosti za zaposlitev in vse s tem povezano. Zdaj pa naj se vrnem na samo študijo in to, kar poskušamo v njej oceniti. kakšno bi moralo biti partnerstvo EU-Tunizija v prihodnosti. To smo poskušali opredeliti v oceni tudi na podlagi posvetovanj s civilno družbo v Tuniziji, z vladnimi uradniki ter nekaterimi drugimi organizacijami. Tunizija je vodilna partnerka med sredozemskimi državami od leta 1995, ko so podpisali prvi pridružitveni sporazum. Potem je bil podpisan še prostotrgovinski sporozum leta 2008 in Tunizija je bila prva država, ki je to sklenila z Evropsko unijo, tako da obstaja obsežno gospodarsko partnerstvo z EU ki je bilo bistveno za gospodarsko rast države, pa tudi za Evropsko unijo. Potem uh, je bilo leta 2012 sklenjeno še privilegirano partnerstvo Eh, kot edino državo iz sredozemskega prostora. Če si ogledamo regijo danes, vse od Sirije do Libije in Maroka, je Tunizija pravzaprav edina država, ki se sooča s procesom demokratizacije, ki se mu je v celoti posvetila, kar je nekaj zelo pozitivnega, hkrati pa to zagotavlja tudi možnosti, kot vemo, uh, in zagotavlja temeljne spremembe, če država ni najbolje pripravljena na ta proces. Gre za dinamičen proces. Kaj to pomeni? Obstajajo velika tveganja, ki jih je treba obvladovati in ki jih je treba natančno preučiti. Za odnose z EU, kot smo jim bili priča v zadnjih letih, Eh, je Tunizija edina država, ki ima partnerstvo o mobilnosti, poleg eh, Maroka in Jordanije, z obeh strani sredozemlja. Prav tako so stekla pogajanja 2015 ponovno o poglobljenem prostotrgovinskem sporazumu, ponovno edina država poleg Maroka. Ne bom se sicer spuščala v podrobnosti, uh, Je pa zelo pomembno razumeti, kaj to pomeni za državo, za zaposlovanje in kaj to pomeni za strukturne prilagoditve sistema, ki jih mora država natančno preučiti. V naslednjih nekaj minutah bom poskušala prikazati politike pred revolucijo. Nujno je razumeti, kako se Evropsko unijo dojema v Tuniziji v tunizijski družbi. Glede na oceno, ki smo jo opravili, je to omejeno na izmenjavo interesov na politični, gospodarski in sociokulturni ravni. Z avtokratičnim režimom prejšnjega predsednika. Šlo je za takšno sodelovanje s to vlado. Mislim, da bi to lahko povzeli v treh glavnih eh, ravneh. Varnost za tišino, trgovina za pomoč in koristi za svobodo. To je način, na katerega je Evropska unija razvijala svoje partnerstvo vsaj do revolucije. Ko gre za varnost za tišino, je politično sodelovanje omejeno, bilo omejeno predvsem na varnostno vprašanje. Do neke mere ni bilo kaj dosti govora o manjših reformah, manjšem demokratičnem napredku, včasih celo slabšanju demokratične situacije. Pred revolucijo sem bila tudi gostja v tem parlamentu in spomnim se, kaj sem takrat povedala, da potrebujemo celovit pristop med eh, gospodarsko, politično in socialno ravnjo. To sem povedala pred revolucijo. Verjetno sem bila ena redkih, ki je o tem govorila. Dejala sem gospodarstvo, na to pa še politični odziv, ampak politika ni nikoli sledila. Potem je prišlo do revolucije, prekinitve socialnih pogodb med prejšnjo vlado in državljani. Druga zamenjava je bila trgovina za pomoč odprtje trga, potem pa vam ponudimo finančno pomoč za še več odprtosti in liberalizacije. Ni pa bilo realistične preučitve učinkov na zaposlovanje, regionalni razvoj in tako naprej. V, v Tuniziji obstajajo številne manj razvite regije, tako kot tudi v Evropi, ampak posebej v Tuniziji se je pomoč osredotočala na metropole, povsem zanemarili pa so druge regije. Recimo mesto Buzit, ki je premalo razvito. Bistveno premalo razvito, stopnja brezposelnosti mladih je um, v dvojnih številkah in kaj se je zgodilo? Nič. Prav tako so se zanemarili številni pomembni vidiki trajnostne in vključujoče rasti in razvoja. Tako je bilo prej. Pa številni ekonomisti, vključno z menoj, smo trdili, da je pomembno imeti enako praven pristop. Tako v gospodarski rasti, kjer sodelujejo vsi in kjer imajo koristi od gospodarskega razvoja vsi, Seveda ne govorimo o sedmih ali osmih odstotkih eh, gospodarskega razvoja in rasti v Tuniziji. Šlo je za približno štiri odstotke v letih pred revolucijo, vendar pa je tudi to nekaj bilo. Lahko bi storili več tudi za regije, ki so bile in so še vedno premalo razvite. Potem pa imamo še eno zamenjavo. Koristi za svobodo. Uh, premalo je bilo sredotočenosti na dodano vrednost in uh, socioekonomsko sodelovanje. Zanemarili smo politični razvoj. To je nekaj ključnega za države, ki so na takšni fazi, v takšni fazi svojega razvoja. Ko mladi poskušajo uh, najti službe, poskušajo zgraditi svojo državo, ni pa socialnega razvoja v nekaterih regijah, v nekaterih delih države in rezultate poznamo vsi. Tunizijska revolucija se je zgodila leta 2010, so socialne pogodbe razpadle, prišlo je do revolucije, stroški pa so bili ogromni. Šlo je za učinek prelivanja na druge države, kjer so težave enake, mladina je nezadovoljna, nimajo perspektive in to je bil neposreden učinek slabih vlad, slabih politik, hkrati, ki so bile hkrati legitimizirane strani mednarodne javnosti. V revoluciji smo upazili dve dinamiki, dva procesa negotovost in tveganja. Šlo je za demokratizacijo in destabilizacijo. Dva procesa, ki potekata usporedno. Eden je pozitiven, lahko bi predstavljal gonilo eh, na poti k boljšemu jutri, spostavitev demokratične države. Na drugi strani pa smo imeli dejavnike destabilizacije, ki so bili ogromni. Vsi smo jim bili lahko priča, na desni in na levi. V Libiji še vedno divja vojna, Alžirija ni demokratična država, daleč od tega, Egipt nazaduje. In to moramo hraniti v mislih. Gre pravzaprav za edino državo, v drugih državah še vedno dijajo regionalni konflikti in vlada nestabilnost. Pred revolucijo smo imeli neuzdržno trajnost. Šlo je le za vprašanje mesecev ali let, preden bi se to prekinilo. Šlo je torej za nadzor nad družbo in gospodarstvom. Visoka brezposelnost, vse večje razlike in nezadovoljstvo v družbi učinki, posledice so bile jasne. Po revoluciji v okviru procesa demokratizacije in destabilizacije pa imamo nestabilno trajnost. Trajnost torej povzroča nestabilnost v tej državi. Zakaj? Kakšni so dejavniki? seveda sodelujejo pri tem številni deli družbe pri oblikovanju politik. Vsak želi svojo besedo in svoj košček pogače. Seveda sodelujejo tudi islamistične stranke, ki so bile izključene dolga leta. Zdaj imajo priložnost vzeti vajte v svoje roke in vsi vemo, kaj se lahko potem zgodi. Tako da poskušamo politično sceno nekako obvladati, ampak tudi pri tem so ogromni izzivi. Posebej potem, če mu smo pričali v drugih državah, recimo v Libiji in drugot, v Iraku, v Daješu in drugot. Obstaja ogromna negotovost in finančne težave v Tuniziji danes mednarodni denarni sklad je podpisal um, sporazum o pomoči 2,5 milijarde evrov, oziroma šlo je za posojilo, ne vem, kako bo država to uspela odplačati. Vlada se je odločila tudi izdati obveznice na mednarodnem trgu in ne razumem, kako bodo to odplačali. Država kopiči dolgove, kdo pa bo vse to odplačal? S tako visoko stopnjo brezposelnosti trg dela ne zagotavlja možnosti zaposlitve mladim, kdo bo torej te dolgove odplačal, ne ve. Tretji dejavnik za takšno nestabilno trajnost oziroma zdržnost so regionalni konflikti. Daješ je tam vsakdanja realnost. V Tuniziji prihaja do številnega vključevanja v teroristične skupine v zelo revnih vaseh. Kakšna je za nje prihodnost? Morda je prihodnost za nje daješ. To pa je zelo nevarno. Izjemno nevarno za mlade. Tega se moramo zavedati vsi. Ne gre le za nekaj, kar je tam, o čemer beremo v časopisih, to je kriptonizije resničnost. Kar se tiče gospodarskih vidikov, Tunizija izvaža številne proizvode v Evropsko unijo, nekaj jih tudi uvaža, ampak eh, torej, že nekaj let je podpisan prosto trgovinski sporazum, še vedno pa vlada primankljaj že vrsto let in tudi to se ni spremenilo. Kar se tiče gospodarske krize v Evropi, lahko rečemo, da je glavna partnerka za Tunizijo Evropa. Številne države so bile v globoki krizi do danes v Evropi, tako da lahko opazimo zmanjšen trend gospodarskih aktivnosti v obdobju 2009-2010 kar je še poslabšalo bilanco tunizijskega gospodarstva in povzročilo dampinški učinek. Kar se tiče tujih naložb, jih Tunizija ne pritegne prav veliko. Ravni so zelo nizke, če to primerjamo z Mehiko in ravnjo tujih naložb strani ZDA tam. EU in Tunizija kako je z odnosi po revoluciji. Tik po revoluciji smo imeli okence možnosti za izboljšano sodelovanje. Proces demokratizacije morda pomeni približevanje evropskim vrednotam, posebej, če bi večina prebivalstva želela doseči sodobne vrednote, svobode, enakosti in tako naprej. Vendar tudi to ni nekaj gotovega. Zakaj? obstajajo tudi drugi deli prebivalstva, ki bi si morda želeli bolj konzervativnih vrednot, islamskih vrednot. Kar je pravzaprav to, kar se je zgodilo po prvih volitvah. Presenetilo me je, presenetila me je količina ljudi, ki so volili za islamistične stranke. Morda sicer niso bili najbolj prepričani nad učinkovitostjo, ampak vse se lahko spremeni, ravnovesje ni jasno. Potem imamo tu še destabilizacijo. V času destabilizacije je potrebna podpora. Mednarodne organizacije, kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, že sicer podpirajo državo, ampak za to, obstaja, za to podporo obstaja cena in to bodo morale plačati prihodnje generacije. A kako? To je tisto pomembno vprašanje. In te, tega se morajo zavedati pripravljalci politik v Tuniziji, preden podpišejo obveznice, preden sprejmejo dodatna posojila Mednarodnega denarnega sklada in tako naprej. Novi izzivi poglobljenega sodelovanja z Evropsko unijo. Kako je s tem? Danes je težko doseči soglasje. Zakaj? Obstajajo številni dejavniki, zelo različna politična mnenja. In ko smo imeli pogajanja, smo slišali številne kritike na področji, za katera smo menili, eh, da tam ni težav, recimo, ko je za migracije, liberalizacijo trgovine in varnost ter varovanje. Danes torej ni gotovo, da je pristop Evropske unije najboljši pristop za Tunizijo. Posebej, ko organizacije civilne družbe in splošna javnost meni, da Evropska unija na prvo mesto postavlja svoje interese. Zato je zelo pomembno, da se o tem pogovorimo ter povemo, da tunizijski akteri potrebujejo natežen pristop. Kar se tiče političnega sodelovanja po revoluciji, obstaja domneva, da Evropska unija namenja podporo demokratičnemu razvoju v Tuniziji, da Tunizijo pošilja delegacije, da zagotavlja sredstva za pomoč temu procesu. In to širša javnost tudi priznava. Vendar pa obstaja tudi jasna promocija demokratičnih vrednot in standardov. Še vedno pa obstaja neravnovesje med retoriko in prakso. Retorika evropske sosedske politike o skupnih vrednotah in interesih še vedno mora doseči tudi učinke na terenu. Na eni strani imamo torej retoriko, zelo lepe besede, na drugi strani pa so ukrepi na terenu, ki morajo biti čim bolj prilagojeni dejanskim potrebam države v tem trenutku v času. Recimo včasih se še vedno preveč osredotočamo na varnostna vprašanja v interesu Evropske unije, ko gre za mobilnost in pogoje tega oziroma pogojenost. Uh, Če govorimo o demokratični tranziciji, potem uh, ne vem, zakaj naj uh, recimo načelo pogojnosti lahko še velja v tako specifičnih razmerah. Torej po revoluciji Evropska unija Eh, se spet premika v bolj celovite eh, pristop k, izjem, ob upoštevanju izjemno težkih gospodarskih razmer. Eh, okrepila je svoje položaj kot glavna gospodarska partnerka in obstaja tudi potem več manevrskega prostora za socialno-gospodarske reforme, za obravnavanje problema brezposelnosti med mladimi in torej zato, da se spodbojajo spodbuja vključujoč in celovit razvoj za to vizijo. Naprimer se razmišlja na drugačen način o MSP-jih, o vprašanju decentralizacije in, pro, decentralizacije in programih za to. Potem poskušajo razvirati tudi programe za posebno revne in torej eh, nerazvita območja. Ko smo se posvetovali z ljudmi na terenu, ugotavljamo, da potekajo razprave dan danes o dodatni eh, trgovski liberalizaciji, eh, trgovinski realizaciji, predvsem v tem zelo kočljivem trenutku razvoja demokracije, predvsem za gospodarstvo države. Torej, glo, globli prostotrgovinski sporazum je lahko koristen Eh, srednjeročno, ampak verjetno kar drag kratkoročno, ker imamo številne sektorske prilagoditve. Kateri so sektori, ki bodo eh, bolj eh, potrebovali prilagoditve? Katere bodo posledice za za poslovanje v posameznih panogah, kar je povezano z sektorjem, ki je bil liberaliziran. Ne na zadnje, tudi socialno-kulturno sodelovanje po revoluciji Evropska unija je podprla nastajanje civilne družbe za utrjevanje različnih organizacij, za mreženje, za kulturni sektor, stiki med ljudmi in tako dalje. In potem je prišlo tudi do krepitve udeležbe teh organizacij organizacij v političnem dialogu in posvetovanjih. Ampak obstaja tudi ključno vprašanje, ki ga je treba izpostaviti, to je, to je beg možganov in zato je treba pospešiti partnerstvo med izobraževanjem in raziskovanjem. Zaključila bo. Kateri so elementi za optimizacijo? optimalen in bolj uravnotežen pristop. Najprej je treba politično, socialno, gospodarsko sodelovanje mora temeljiti na sinergijah, na, na interesih, ki se dopolnjujejo, raje kot osredotočiti samo na unilateralnih interesih. Zato potrebujemo splošen, splošno oceno po panogah, ampak tudi celovito posvetovanje z različnimi deležniki. Potem je treba tudi omejiti eh, razhajanja med retoriko in konkretnim izvrševanjem evropskih politik. Potrebno je pregledati načelo pogojnosti in eh, pač eh, se osredotočiti predvsem na solasništvo in na pristopih, ki bodo pomenili, da obe strani nekaj pridobita od tega. Torej, vsi ključni akteri v političnem, socialnem in gospodarskem življenju iz Tunizije morajo biti predtem soudeleženi. Hvala lepa. Eh, predstavljam si, da bo študija v kratkem objavljena in eh, torej boste lahko tudi bolj podrobno eh, si ogledali. Hvala lepa za vašo predstavitev. In tako, kot sem že prej najavil, mislim, da je najbolje, da zdaj predamo besedo gospodu Kastaldu ki je naš poročevalec za odnose med Evropsko unijo in Tunizijo v aktualnem regionalnem kontekstu. Torej, gospod Castaldo bo kot prvi spregovoril, predstavil nam bo svoje poročilo, potem pa ostale politične skupine bodo lahko izrazile svoje stališče. In um, ne nazadnje bomo uh, lahko prisluhnili pripombam pri bodi si uh, k študiji, ki jo je predstavila gospa Ajadi in tudi k poročilu gospoda Kastalda. Hvala lepa, predsedujoči. Z veseljem uh, vas opazujemo pri tej novi ulogi, ki uh, jo zdaj opravljate. Ja, samo začasno, pravi predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, najprej se iskreno zahvaljujem tudi sekretarjatu za odlično odlično delo, ki je bilo opravljeno in poročevalcem v senci za pripravljenost, ki so jo pokazali vse od prvega srečanja eh, za moje poročilo. Primer Tunizije, tako kot je jasno povedala naša eh, govornica, gospa Ajadi. Eh, torej je res a, eh, a, eh, vreden a, naše pozornosti in dejansko tako, kot ste ugotovili, ko ste si prebrali osnutek poročila, bi bil želel vključiti še dodatne odstavke, ki jih bomo prav gotovo razvili a, na podlagi predlogu spremem, ki jih bomo uložili naknadno. Rok za vložitev predlogu spremem je 22. april. Upam, da z vašim prispevkom bomo uspeli dopolniti a, to besedilo sledilo. Eh, torej proces demokratične tranzicije, ki se je dogodil miroljubno v Tuniziji, Tuniziji predstavlja eh, pravzaprav enkratni primer v arabskem svetu. Okrepitev demokracije je bistvenega pomena za celotno regijo in tudi za Evropsko unijo. Torej, eh, ni, ni slučaj, da a, eh, pač v a, eh, Tuniziji je a, prišlo tudi do dodelitve a, Nobelove nagrade za mir leta 2015. Torej, mi želimo iti samo preko izjav o dobrih namerah, to bi moral biti začetek za pravo strategijo, tako da bo Tunizija naš privilegirani partner v Magrebu. Zato sem pripravil poročilo, tako da sem ga razdelil v štiri velika, a, velika poglavja zdravja in torej politične reforme in institucije, gospodarski in socialni razvoj, um, varnost in obramba, mobilnost, raziskave, izobraževanje in kultura. Kar zadeva institucije, Mislim, da je bistvenega pomena, da podpremo delo um, skupščine predstavnikov ljudstva, ki v tem trenutku se mora soočiti z velikim izzivom, mora zagotoviti demokracijo in nadzor nad izvršno oblastjo, kljub pomankanju sredstev, ampak morajo tudi pregledati obstoječo zakonodajo in jo prilagoditi na uh, ustavna načela nove ustave. In uh, zato prosimo za krepitev podpornih dejavnosti, za razvoj razvoj sposobnosti, ki jih ima ta skupščina. Naj izkoristim priložnost, da, pred, pred, da pred, predstavim predlog, da organiziramo tunizijski teden tu v parlamentu, kajti tako bi zagotovili večjo vidljivost za delo tunizijske skupščine in tudi pomenu celotnega območja. Zelo pomembna je tudi potreba po reformi kazanskega zakonika, postopek delovanja decentralizacije, ki se mora dogoditi v kratkem času in pri tem ovrednotiti vlogo regij in tudi določitev najboljših praks za medije in okrepitev tudi za delovanje civilne družbe, ki je želo živahna in ki je bila pravi, pravo gonilo za to resolucijo. Da se lotimo glavne teme, to je vprašanje socialnega in gospodarskega razvoja v državi, želimo povdariti, da obstaja potreba po pomoči Tunizi po eni strani, je treba okrepiti sosedski instrument, potrebujemo usklajevanje mednarodne pomoči, po drugi strani pa je treba tudi ustvariti pogoje za to, da bo ta pomoč lahko v celoti izkoriščena, predvsem za reformo javne uprave ki je pomembna za to, da se pritegnejo naložbe za ustvarjanje delovnih mest. Kot je povdarjeno v študiji, ki je bila danes predstavljena, brezposelnost ni samo eden od glavnih problemov, je glavni problem in reforme, ki jih je, se jih je treba lotiti, zadevajo gospodarstvo, ampak morajo spodbuditi tudi rast in predvsem morajo spodbuditi vključevanje na trg dela mladih eh, diplomantov. Torej, eh, potem eh, so pomembne tudi točke eh, kot lažji dostop do mikrokredita in reforma ehm, zakonodaje o delu. Boj proti korupciji mora biti prioriteta kot možnost, da se tunizijski dolg spremenjuje v konkretne ehm, projekte, razvojne projekte, ki naj pomagajo gospodarstvu in pomoč MSP-jem, kar mora biti ključ za razvoj v tej državi. Pomembno je spomniti, vplivati tudi na eh, regionalne asimetrije, to je tudi omenjeno v poročilu. Vemo, da sever in vzhod eh, lahko računata na eh, močnejši gospodarski razvoj v primerjavi z zahodno-južnim delom in tudi znanja, ki jih imamo v naših državah pri uporabi regionalnih skladov, je lahko predmet partnerstv za to državo. Torej, varnost eh, se, pri, se ugotavlja je eh, pod vprašajem zaradi tudi libijskih eh, razmer. Zaskrbljujoče je število tudi libijskih, tujih, tunizijskih tujih borcev, ki se redno pridružujo Daešu. Zato pač je treba ukrepati ob spoštovanju sicer temeljnih pravic. Treba je ukrepiti sodelovanje z agencijami Evropske unije, predvsem z Evropo Interpolom in eh, naj opozorim, da Tunizija ni vključena v seznam tretjih držav, s katerim Europol bo sklenil sporazum. Zato pozivamo svet, da upošteva to možnost. Kot je poudarila uh, naša uh, gostja, vključevanje mladih je najboljše orodje za to, da preprečimo novačenje novih tujih borcev strani terorističnih organizacij. Na tak način uh, pač uh, onemogočimo, uh, torej odrežemo vidimo m, mm, korenine temu novačenju in hkrati tudi e, se postavimo po robu morebitnemu avtoritarizmu. Torej, mladi so prav gotovo največji izziv, ki se ga moramo lotiti. Ko govorimo o mobilnosti, potem partnerstvo, ki je bilo podpisano eh, leta 2014, je prav gotovo prvi korak v pravo smer in zato pozivamo k temu, da se olajša tudi gibanje, tudi z liberalizacijo vizumskih Eh, režimov, predvsem za študente, mlade in raziskovalce in bi doval, dodal tudi za umetnike. Eh, bistvenega pomena so torej programi za krožno migracijo in zato prosimo komisijo v sodelovanju z državnimi članicami, da poseže in da ukrepa partnerstva med šolami, univerzami, raziskovalnimi centri, stalne nazobroževanje na področju jezikov, novih tehnologij in tako dalje so lahko odgovor za demokratizacijo države, ampak tudi za to, da se borimo proti brezposelnosti. In naj zaključim z pozivom, ki je še bolj političen vrednost naše, naše pomoči Tunizi, presega samo gospodarsko razsežnost te države. Eh, Tunizija je in mora biti vzor za celotno Severno Afriko in za islamski svet. V trenutku, ko eh, trendi, če si ogledamo druge države, so dokaj negativni in nasprotni našim pričakovanjem izpred nekaj let v času tako imenovane arabske pomladi. In zato podpiramo eh, priložnosti, da razširimo gospodarsko pomoč in urodje, tako kot smo se zavedali tudi za Ukrajino, in da razmislimo o uvedbi pravega naložbenega sklada. E, torej, dejstvo, da Tunis je tako kot Kijev, vreden toliko kot Kijev, ne sme biti samo m, tako geslo, ampak moramo dokazati, da je to res za celo Evropo, ker če je problem skupen, tudi rešitev mora biti skupna. Končni cilj, ki ga upamo doseči v nekaj leti, je vzpostavitev nekega privilegiranega partnerstva, m, političnega in gospodarskega preteklosti smo se samo osredotočili na vidik varnosti, medtem ko zdaj imamo možnost, da sodelujemo z neko demokracijo, ki je popolnoma eh, dosledna z ozirom na evropske vrednote. Obstajajo eh, priložnosti, da izkoristimo zelo veliko eh, priložnost, ampak kot je pravil Napoleon, lahko nadoknadimo te, na terenu, časa pa ne moremo nadoknaditi in meseci hitro tečejo. In torej moramo polno izkoristiti to priložnost in sem prepričan, da bomo lahko res opravili odlično delo tudi v sodelovanju s sporočevalci v senci. Hvala lepa, gospod poročevalec. Nisem pričakoval, da bomo celo slišali govoriti o Napoleonu v vaši predstavitvi. Vsekakor vam čestitam eh, za vašo poročilo, ki je v skladu z linijo tega parlamenta, ki želi pom zagotoviti pomoč našim tunizijskim prijateljem. Eh, v skupnem odboru smo sprožili posebno pobudo, eh, za katerega mislim, da je koristno urodje, ki ga je treba učinkovito uporabiti in v tem tem kontekstu sem prepričan, da bi bilo dobro imeti še drug, ta drugo tako srečanje eh, tega skupnega parlamentarnega odbora letos. Mislim, da to bi bil zelo jasen politični znak z naše strani v kontekstu eh, tega sodelovanja. Dobro, zdaj so na vrsti politične skupine, poročevalci v senci, najprej gospod Čeza, ki je poročevalec v senci za ELS. Hvala lepa, predsedujoče. Ja, vašo sliko sem poslal v broku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 Naj čestitam mlademu kolegu Kastaldu za dobro opravljeno delo, tudi za njegov pristop, ker je vključil veliko kolegov in me je tudi samega vključil, zato se mu želim javno zahvaliti. Poročilo vsebuje konkretne predloge, poročilo je popolno in torej v teh štirih točkah, ki jih je predstavil, ni pač, da je kar samo tako neki govoričil. Ne, pri vsaki izmed točk, se je poskusil lotiti konkretnih zadev za to, da se odzove eh, in se danes res iskredno zahvaljujem tudi eh, gospe eh, Ajadi, ki je predstavila študijo. Torej, tukaj gre za pomen, da še bolj odločno nastopimo. Moramo se zavedati trenutnega stanja v Tuniziji. Po letu 2010 je prišlo do določenih korakov naprej. Mi moramo podpreti ravno ravno to fazo demokratizacije, zato da se poskusimo izogniti temu, kar ste tudi vi omenjali, torej destabilizacijo. To je stvar, na katero moramo biti najbolj pozorni. Se moramo zavedati tega, kar se danes dogaja v Tuniziji. To pomeni, da Tunizija seveda napreduje, ampak je eh, doživela tudi tragične trenutke, ki eh, jo, so jo spravile v hude težave, ne samo na ekonomski, po ekonomski plati, ampak tudi po politični plati. Eh, Tunizija danes eh, gosti. En milijon libicev. Ne moramo pozabiti na to. Eh, ne moramo pustiti Tunizije, prej je prepustiti sami sebi. Če ne bomo konkretno ukrepali, kajti če danes ukrepamo in pomagati Tuniziji, pomeni, da eh, delamo v korist ne samo Tunizicov, ampak tudi cele Evrope. Se moramo tudi spomniti na mm, geografsko lego Tunizije, ki ima ključno vlogo v euro-mediteranski regiji. Njena stabilnost eh, torej demokratizacija in stabilnost Tunizije sta pomembni za nas, kajti ohranjati stabilnost v regiji pomeni, da zagotavljamo tudi večjo varnost naši celini. Zato je pomembno, kar je povedal Kastaldo v poročilju, ki a, pač združuje veliko konkretnih elementov. Torej, Kastaldo je predlagal a, organizacijo Tunizijskega tedna. Ja, seveda, moramo pomagati. Jaz sem um, še se podal v Tunizijo, sem se srečal z poslanci, da ima razložim, kako delujejo politične skupine v našem parlamentu. Mi moramo imeti stike z parlamentarno skupščino iz Tunizije, ki naj deluje. Moramo tudi iti naprej z majhnimi koraki in moramo pomagati recimo pri uh, upravnih volitvah, ki jih bodo imeli jeseni. Moramo podpreti to volilno fazo, demokratično fazo, zato da se demokracija vedno bolj uveljavi, da, iz, da so izvoljeni demokratični organi, morajo imeti ključno vlogo pri tem. In zato, da se bo to zgodilo. Mm, potekajo zdaj različne reforme pravosodja, lokalne samouprave. Če tega ne bomo dosegli, potem bo težko doseči neko ravnotežje med različnimi regijami. In to je delo, ki ga tudi mi opravimo skupaj s Tunizijo in res lahko konkretno pomagamo in jih podpremo. Zato mislim, da je res pomembno, da se danes pogovarjamo tudi o teh vidikih mimo, pač, mimo, mimo same pomoči institucionalnim reformam, ampak res eh, tudi potrebujo gospodarsko pomoč. Si ne smemo utvarjati, torej so dobrodošli teh 500 milijonov, ampak upam, da boste komisija in parlament hitro ukrepala, ker ne moramo ustvarjati še dodatne destabilizacije na tistem območju. Moramo stabilizirati Tunizijo in torej ukrepati ukrepi, ki so našteti tudi v poročilu, te ukrepe je treba izvesti. Tudi, kar zadeva varnost, moramo aktivirati mehanizem Europola. Se ne moramo nekaj utvarjati, moram nekaj postoriti, zato da še malo boljše pomagamo Tuniziji. Za vsak evro, ki ga bomo porabili za tunizijsko gospodarstvo, je evro, ki ga bomo potrošili, da zagotovimo varnost v Evropi. Se moramo zavedati tega. In torej nastopil je trenutek, da nekaj storimo, nekaj več. In upam torej, da bo to poročilo izvajeno v vseh točkah, sem si ga prebral zelo natančno. V imenu ELS-a bomo predložili določene predloge sprememb, ker želimo okrepiti politično plat, plat, ki zadeva varnost. O tem sem se že pogovarjal s poročevalcem. Želimo dati pozitivni prispevek za to, da se okrepi to besedilo, ampak res mislimo, da je to trenutek, da Evropa bolj odločno nastopi, bolj konkretno nastopi, da pomaga tu ni knjizi, ne, se ne moramo hecati, tveganje, nevarnost je velika, In eh, to govorim tudi kot eh, italijan, ker eh, za nas je Tunizija stran samo dva koraka od našega juga in če ne bomo kaj storili, bomo poslabšali tudi razmere v povezavi z migracijskimi tokovi. Torej še enkrat se zahvaljujem poročevalcu in mislim torej, da res je vredno, da vse to storimo, ker pač ne smemo pozabiti niti na medkulturni in medvirski dialog in tam obstaja ta dialog, tam obstaja spoštovanje do kristijanov in do drugih obeha religij. In to je vidik, ki je za nas evropejce zelo pomemben in torej dobrodošla eh, ta, to, dobrodošla to poročilo in res upam, da bomo lahko konkretno pomagali Tuniziji. Hvala lepa mm, za skupino SD, gospod Panceri, ki je tudi predsednik eh, delegacije med Evropsko unijo in Magrebom. Hvala lepa. Samo dvoje prvi komentar zadeva poročilo, drugi komentar pa zadeva predstavitev eh, gospe Ajadi. V zvezi s poročilem nimam veliko dodati. Naj se tudi sam zahvalim poročevalcu, gospodu Castaldu, ker je res dokazal, da je znal delati v duhu sodelovanja, zelo konstruktivna. In mislim, da besedilo, ki ga je predstavil, je dobra podlaga, dobro strukturirana podlaga, ki ustrezno analizira politično, gospodarsko, socialno situacijo države in vključuje tudi pomembne sklice naprimer vzpostavitev postopkov za, eh, za pač, eh, na, ponovno pridobivanje določenih sredstev za zmanjševanje tunizijskega dolga. V imenu skupine SD bomo vložili določene predloge sprememb, s katerimi bomo poskusili izpostaviti določene aspekte, ki so pomembni za DAS. Naj omenim dvoje. Prvi zadeva vprašanje človekovih pravic eh, in vključevanje civilne družbe in drugo pa pač to, da je treba poštevati prosto trgovinski sporazum, ne samo v trgovinske namene, ampak kot simetrični instrument v korist razvoja tunizijske družbe. Mislim torej, da lahko pravimo zelo tehtno delo in eh, poiščemo torej neke skupne imenovalce in neko enotnost eh, med vsemi političnimi silami, ki so zastopane v Evropskem parlamentu. Drugi komentar pa zadeva študijo, ki je bila predstavljena. Želel sem samo povdariti to, da smo razvili ne enostavno razpravo tu eh, v Evropskem parlamentu okrog Tunizije. In eh, uspelo nam je, hm, to je treba izpostaviti, nam je uspelo uspelo eh, to eh, državo pač eh, prenesti na raven prioritetne države na isti ravni kot Ukrajina. In to ni bilo samo po sebi umevno in zato je to treba absolutno upoštevati. To smo storili, ker je, mislimo, da je to koristno za državo, za regijo, ampak tudi za Evropo in za njeno javnost, ker Če eh, bomo znali dokazati, da postopki eh, sprememb, eh, do katerih se je prišlo z arabsko pomladjo, bodo uresničeni, tem bolj koristno bo da, za to, da lahko evropska javnost razume, da se stvari lahko spremenijo v nekaterih državah in da lahko nastopi demokratični postopek in tudi zato nam bo uspelo tudi uveljaviti neke virtuozne razvojne mehanizme in to bo v korist vseh. V odnosih s Tunizijo je treba biti previdni pred, dvime, pred dvema pristopoma, paternalističnim pristopom, drugič pa tudi eh, moramo paziti, da eh, ne bomo tako nekritični eh, in moramo zgolj pomagati in nič drugega ni pomembnega. Jaz sem se soočal z arabskim svetom in pač večkrat nekateri pač razmišljajo, da a, je naša pomoč nekaj samo po sebi omejenega, nekaj, kar je a, dolgovano. Vi ste govorili o, o načelu, ki ga je treba poštevati, poštevati in a, torej, a, tukaj ne gre za damoklejev meč, ampak je, a, gre za neko spodbudo, zato da bolje a, strukturiramo ta postopek. Potem, po tej prvi fazi bomo morali prejeti na drugo fazo in to ni pogoj, pogojnost, pogojenost, ampak faza sodelovanja. Ampak mimo vsega tega, ko govorimo o tem, da to ni nekaj samo po sebi umevnega, moramo tudi opredeliti določene točke. Torej, ne gre samo, da preverimo, katere so kritične točke v uh, evropski politiki, ampak obstajajo tudi določene kritične točke v Tuniziji. E, na to je prej opozarjal tudi kolega Čeza. Uh, torej počasnost eh, parlamentarnega političnega delovanja v Tuniziji, eh, ta počasnost je problem in eh, zato moramo spodbuditi Eh, prepričanje, da je politično odločanje ključnega pomena, predvsem v takem času, kot je dan, dan, dan, današnji. Ne moramo se zgubljati v, eh, neskončne, v neskončnih razpravah. Torej, politične stranke ne smejo biti zgolj politične stranke, ki temeljijo na nekih interesih. Tako, naprimer, se predstavijo na volitvah, eh, zmagajo, potem pa se začenjajo razkrivati razkrajati, ker obstajajo različni interesi. Potrebujemo neke politične stranke, ki naj uspejo uveljavljati tudi določene zamisli za prihodnost Tunizije. In potem eh, Tunizija, eh, predvsem Tunizija, ki ima močno tradicijo eh, na tem področju, da okrepi svojo civilno družbo, ker to je proti strup, proti morebitnim različnim državnim udarom in potem vprašanje človekovih pravic. Ne moramo mi denimo tega, da kljub temu, da je treba se boriti proti terorizmu, hkrati pa ne moramo ponovno eh, to izkoristiti za to, da začinjamo, začinjamo spet pogovarjati o smrtni kazni. To je nesprejemljivo in tisti enoglasni glas, ki, ga, ki je bil. A, eh, ki je bil uh, uh, pač sprejet v sklopu, v sklopu uh, parlamentarne skupščine, to je treba na novo pregledati. Ne pomeni, da želimo usiliti svoje vrednote tudi Tuniziji, ampak vsaj o določeni elementi, mimo katerih ne moramo iti. In tudi ta študija mora biti koristna za ta namen, da se lotimo tudi teh problemov. Hvala. Hvala lepa. Ne vem, če za skupino EKR uh, želi spregovoriti gospod Bašir. Kot poročevalec v senci, izvolite. Rapporteur, Mr. Želim se zahvaliti gospodu Kastaldu, poročevalcu, za njegov celovit pogled na razmere v Tuniziji. Poročila uh, Eh, se osredotoča eh, na štiri sekcije, štira poglavja, kar eh, prispeva k jasnosti. Kljub temu bi želel podati nekaj točk v zvezi z določenimi območji, za katera mislim, da so pomemb posebno pomembna. Najprej gospodarski razvoj, to mora biti temelj za tunizijsko varnost in stabilnost. Rast bo ustvarila blaginjo in delovna mesta za državljane. Bo tudi ustvarjala priložnosti za mlade ljudi, ki se bodo tako umaknili od radikalizacije. Je želim tudi povdariti vlogo držav članic Evropske unije pri razvoju uh, Tunizije z trgovinskimi povezavami. Dajmo spodbuditi rast uh, preko MSP-ju in spodbujati notranje reforme za zmanjševanje birokracije in za spodbujanje gospodarskega in poslovne rasti. Moramo pozorno obvladovati makroekonomsko pomoč, to lahko pomaga, ampak to mora biti povezano povezano tudi z oprijemljivimi mikroekonomskimi koristmi, eh, se pravi, moramo ustvarjati mostove, ustvarjati letališča, ampak prav tako tudi usposabljati eh, učitelje, eh, ustvarjati naprimer vodnjake in zagotavljati torej v oskorbo z vodo. Brez tega. Eh, pravzaprav ne bomo uspeli zagotoviti pravih reform. Moramo spodbuditi bolj celovit pristop do vlade in ne pa nekega razcefranega pristopa, razcepljenega pristopa. Moramo tudi zagotoviti javno, udeležbo javnosti v političnem dialogu. Varnost je bistvenega pomena, moramo deliti najboljše prakse za Tunizijo, zato da eh, premagamo terorizem in ekstremizem. Ne smemo pozabiti brave stabilnosti v Libiji Tunizije. Eh, tunizijska eh, varnost eh, bo težko dosegljiva. Želim tudi povdariti, da reforma šolstva je bistvenega pomena, ko gre za boj proti radikalizaciji med mladimi. In torej nas v splošnem naše skrbi se dobro odražajo v poročilu gospoda Kastalden, zato se mu zahvaljujem. Kljub temu pa bom predložil nekaj predlogov sprememb v zvezi z določenimi področji, za katere menim, da si zaslužijo več pozornosti. Hvala.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 Um, po primankuje tudi določena vizija strani tunizijskih oblasti o tem, kako naj se porabi denar. Torej, raje, ko da bomo pač metali v tako še dodatni denar, moramo pomagati Tuniziji, da razume, kako na najboljši način izkoristi ta sredstva v korist svojega prebivalstva in družbe. In na zadnje. Uh, eh, potrebujemo tudi eh, še nekaj obovezavi eh, z sporazumom za ponovni sprejem z Tunizijo. To je bistvenega pomena v tem trenutku močnih migracijskih tokov. Veliko pozornosti smo posvetili eh, Turčiji v zadnjih časih, ampak tudi Magre potrebuje našo pozornost. Hvala lepa, gospa Veržja. Merci, monsieur le Président. Hvala predsedujoči. Tudi sama se bom pridružila vsem pohvalam na račun kolege Kastalda in e, imamo to navado, da skupaj sodelujeva večina poročevalcev, tudi z večino ostalih poročevalcev v senci. Naj se osredotočim na strateško vlogo Tunizije, na pomene, vsi ste to že izpostavljali. Uh, zamisel o potrebi po nekem maršalovem planu, pravzaprav o potrebi po nekem res privilegiranem partnerstvu, ki ne bo res uravnotežen, ki naj ne temelji zgolj na uh, gospodarskih izzivih, kajti mislim, da je to res nekaj bistvenega. Na tem ustrajam. Naj ustrajam tudi na nečem drugem in tudi v povezavi s tem, kar, kar, kar je povedala gospa Ajadim v zvezi z tem, da veliko tunizicem dan danes ima občutek, da partnerstvo z Evropsko unijo se bolj osredotoča na evropske interese kot na tunizijske interese. In jaz mislim, da mm, če se želimo izogniti temu pristopu, neuravnoteženemu pristopu in da se izognemo tako paternalizmu kot eh, nekritičnosti, moramo biti zelo pozorni do tega vidika. Res je, da določene reforme dobro natridujo, napredujejo in ravno eh, to bo privedlo do strukturnih reform. Tukaj mislim tudi na reformo bančništva eh, in eh, tudi mm, čudim se, da pač včasih stvari ocenjujemo na različne načine z različnimi utežmi, recimo. Mislim, da je bistvenega pomena v zvezi s tem, da. Da pride do boljšega ravnotežja med eh, posojili Evropske unije in pa brezplačnimi eh, subvencijami eh, Evropske unije. Tako kot je povedal kolega eh, z skupine ALDE od revolucije, pravzaprav eh, ni prišlo do eh, ogromnih, eh, ogromnih sredstv, ki so bila posredovana v Tunizijo. Eh, dolg se je povečal za, na 20 odstotkov. Tunizija je bila prisiljena izposoditi denar, se zadolževati na zasebnih finančnih trgih po obresnih mirah, ki so neznosne za njeno gospodarstvo. Zato mislim, da moramo ustrajati na, tudi na nepovratnih sredstvih. Tudi mislim, da. Lahko rečemo, da se oglašamo z gospodom Kastaldom, sicer bomo vložili določene predloge sprememb, da okrepimo določene vidike, ampak ne za nesoglasja. Eh, ampak eh, seveda tudi eh, poročilo pač mora biti dolgo, določeno število strani in torej ne, mo ne moramo mimo teh omejitev, ampak jaz bom ustrajala morda na socialnem in kulturnem vidiku, na vprašanju neravnovesja med regijami, med velikimi mesti in pa podeželjem. Mi mislim, da tamle si moramo res prizadevati strani Evropske unije in Evropa lahko odigra ulogo ravno na tem področju, zato da poskusimo nekoliko izravnati te razlike, kaj ti delež socialnih težav um, izvira ravno iz tega neravnovesja. Želimo ustrajati tudi na ulogi eh, MSP-jev, mislim, da morda ni dovolj izpostavljena v poročilu in na podlagi obisko, ki se jih opravila v Tuniziji, lahko rečem, da eh, tamle obstaja nek velik potencial, ki ni še izrabljen. Dobro, in torej že sem omenjala vprašanje zadolženosti. Jaz sem zagovornica eh, neke usrezne analize tega dolga. E, to je mm, pravzaprav eh, dolg, eh, ki je res preobremenjujoč in potrebno bi bilo torej to tudi usrezno pregledati. Obstajajo določene soodgovornosti tudi v zvezi z zamrnjenim. zamrnjenim zamrzne, nima premoženja in parlament se je že eh, izrazil v zvezi s tem, torej stvar je treba še eh, razvijati. Česti, pridružujem se kolegu Pancerju v zvezi z spoštovanjem človekovih pravic, tudi jaz sem glasovala, eh, ko je šlo Eh, torej, mislim, da ne moramo biti tako, eh, ne moramo zamovčati, ne izraziti svojega stališča, ko eh, je bilo ugotovljeno, da v Tuniziji je parlament glasoval za smrtno kazen. Ne vem, kako na to združimo s človeškimi pravicami. Mislim, da moramo biti zelo jasni v naših sporočilih. In še tri točke. Bom čisto kratka. Problem. Še vedno imamo težave z policijo in pa bojem proti mučenju v mednarodnem smislu tega pojma. Na to opozarjajo tudi nevladne organizacije. Svoboda medijev je prav tako eh, zelo pomembna, zlasti, ko gre za novinarje in za blogarje, za vprašanje prehodne pravičnosti pravosodnega sistema, tudi to je treba obravnavati in eh, ne moremo imeti odnosa, kakršnega imamo s Tunizijo, če ne bomo ustrajali pri tem, da Tunizija uveljavi pravila v zvezi s pravico priseljencev in eh, azilnega prava, kajti med eh, ljudmi, ki se nahajajo v Tuniziji, imamo mnoge, ki so v kritični situaciji, ki so apatridi in to um, ni primerno. Mislim, da tu lahko naredimo še kar precej. Močno podpiram kulturne izmenjave. Želela bi, da se tu doda še vprašanje izmenjave športnikov. Eh, z vprašanje eh, eh, združenj eh, in društev. Torej, morda je to francoski vidik, torej v Franciji imamo en milijon tunizicev, tudi francozi pogosto odhajamo v Tunizijo in zato so te izmenjave po našem mnenju ključnega pomena. In v tem smislu bom oblikovala tudi predloge sprememb, če se strinjate, gospod poročevalec. Hvala lepa. Gospod Jurek je želel spregovoriti. Ja, hvala. Pridružujem se vsem eh, zahvalam za opravljeno delo poročevalca gospoda Kastalda. Zahvaljujem se tudi za vse informacije, ki jih je predložila gospa mm, Jadi. Torej, Open Doors, ameriški inštitut, eh, ki se ukvarja z versko strpnostjo, eh, je pokazal, da je bila v eh, letih po revoluciji nestrpnost napram kristjanom precej visoka, torej ne v pravnem smislu, temveč v socialnem smislu. Zato mislim, da bi, bi morali dodati k poročilu še to vprašanje, kajti tu gre za odgovornost eh, oblasti, ki eh, se morajo odzvati na ta fenomen in sicer s promocijo eh, druge vrste vrednot, torej javnega miru in tako dalje. To je zlasti pomembno v zasebnih odnosih, v družabnih odnosih in to je Torej, to je zlasti pomembno za kristijane. Hvala. Sedaj pa eh, vabim gospod Ajadi, da se odzove, torej eh, najprej že na eh, samo pripombo gospoda Pancarja, ki vam je bila neposredno namenjena, pa tudi, če imate kakšne druge pripombe. Imate tri do pet minut na voljo. Hvala lepa za vaše pripombe. Torej, eh, ta razprava je pokazala, kako zelo pomembno je, da razumemo sedanjo situacijo v Tuniziji. Ta ni tako preprosta, kot si morda predstavljamo. Politične stranke so vse nove, nekatere so že izginile, nekatere ne razumejo razlike med politično stranko in eh, pač neko organizacijo civilne družbe. Včasih je tudi gospodarski interes tisti, ki se uporablja za politične namene. Ali obratno. In mislim, da je zelo pomembno, da razumemo, da je edini način, kako lahko to dosežemo, z usposabljanjem, z izobraževanjem, kot ste omenili. Moramo biti realistični. Demokratizacija ni proces ki eh, lahko uspe čez noč ali v enem letu ali v dveh letih, to lahko traja pet let, deset let, to je proces. In pomembno je, da ocenimo pripravljenost različnih eh, strank in deležnikov v državi, Eh, da dosežejo te um, krovne cilje. Torej, ne gre samo za gospodarski razvoj. To je že pomembno, kajti brez gospodarskega razvoja ni rasti, ni poslovanja in to je pomembno. Ampak moramo razumeti tudi kakovost eh, zaposlitve. In pa tudi ritem tega zaposlovanja, pa tudi ulogo trga dela ki mora eh, vključiti vse te mlade, eh, ki zaključujo študij in tako dalje. Če si pogledamo profil tujih borcev, vidimo, da eh, večina med njimi je inženirjev, to so inženirje računalniške tehnologije, telekomunikacij in močno presenetljivo je, da ti ljudje tako končajo, da služijo teroristični organizaciji in da celo verjamejo, da jih bo ta privedla v boljšo prihodnost. Mislim, da je pomembno, da vlagamo v izobraževanje, ampak izobraževanje je prav tako dolgotrajni proces, to ne traja samo eno leto. To lahko dosežemo z družabnimi mediji, z internetom in tako dalje. Torej, um, ljudje lahko pridejo do informacij, ki jih potrebujo, ki jih želijo, katere verjamejo. In to je prav tako eh, treba imeti pred očmi. Kar se tiče smrtne kazni, eh, tu ne smemo nikakor popustiti pri človekovih pravicah. To ste omenili in to je ključno. Tunizice je res treba pritisniti v tej smeri, da um, se temu odpovejo in da ne mešajo vprašanj, ki so povezane s terorizmom, s um, uh, tovrstnimi kršitvami človekovih pravic. Ampak tu mislim zopet, da gre za um, pomankanje izkušenj in zato so pač obrali konzervativen pristop. In do neke mere želijo tako tudi vzpostaviti strah, tako, da pač posredujo to sporočilo. Če bo prišlo do tovrstnih prekrškov, potem je kazen takšna. Ampak um, mislim, da je treba ustrajati pri tem, da se uh, odpovejo tej kršitvi človekovih pravic. Sicer vse, kar sem slišala v zvezi z vključujočim razvojem, socialnim gospodarstvom, torej solidarnim gospodarstvom in tako dalje, to je vse zelo pomembno. Pomembno je tudi, da imamo politike, ki spodbujajo to vrstni uh, razvoj in ki omogoča mladim, da se vključijo v to, da se učijo od izkušenj, eh, ki jih poznamo v Evropi, ki je res v ospredju pri to vrstnem razvoju. Ampak, kot rečeno, to zahteva čas in eh, včasih. Uh, obstajajo tudi tveganja, naprimer, če želimo uh, financirati to vrstne projekte. Eh, to ni preprosto, to zahteva precej naporov, precej časa in to ne samo strani vlade, temveč tudi nevladnih organizacij in tako dalje. Slišala sem zelo pomembno sporočilo in sicer brez eh, stabilnosti v Libiji tudi v Tuniziji ne bo zagotovljena varnost in s tem se povsem strinjam kajti varnostni aparat eh, v Tuniziji ni tako močan, kot si morda predstavljamo. Libija in pa napetosti v Libiji povzročajo precej nestabilnosti zlasti na jugu države in eh, na to je treba biti zelo pozoren. Na to ste omenili tudi en milijon Libicev, ki so v Tuniziji. No, te smo sprejeli, s tem ni težav, ampak to pomeni, da to predstavlja tudi dodatne stroške za vlado, torej na področju zdravja, eh, izobraževanja in tako dalje. Torej vlada očitno te ljudi absorbira, ampak na kakšni ravni, za koliko časa, koliko mesecev, koliko let, torej tudi vse to je treba imeti pred očmi. Slišal sem tudi eh, besedom, besedom maršalov načrt in možnost, da se eh, poveča obseg eh, finančne pomoči. Eh, ja, strinjam se, da potrebujemo ravnotežje med posojili in nepovratnimi sredstvi, ampak treba si je pogledati tudi bančni finančni sektor v Tuniziji. Ta je v kritični situaciji, torej poskušajo uh, izvesti reformo, ampak če nimate delojočega bančnega sektorja, je zelo težko govoriti o financiranju MSP-jev, o financiranju mikropodjetij. Seveda imamo organizacije za mikroposojila, ampak eh, tudi v teh organizacijah včasih eh, prihaja do uh, pretiravanja. Naprimer, obrestne mere so lahko zelo visoke in to pomeni, da ljudje tega, se teh instrumentov ne morejo posluževati te organizacije je treba tudi nadzorovati. In uh, ko si pogledamo finančni sektor v Tuniziji, potem ugotovimo, da Evropa res lahko Tuniziji pomaga svojimi izkušnjami, um, eh, naprimer kako lahko uh, uvedemo mm, načrte reševanja bank in tako dalje. Mislim, da ima Tunizija danes veliko težav z reformami v bančnem sektorju. To je vse. Hvala. Hvala lepa za vaše prispevke k današnji razpravi. Še, zadnjo, še zadnje besede na temo Tunizije. Gospod poročevalec Kastaldo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej naj povem, da se strinjam s tem, kar ste povedali, da ste o, izpostavili pomembnost o, mešanega parlamentarnega odbora. Eh, in eh, ta odbor za Magreb, eh, ki ga vodim, je prav tako zelo pomemben in to bo prav gotovo glavni instrument našega sodelovanja s Tunizijo in upam, da bomo kmalo imeli tudi takšno strukturo, znotraj katere bodo lahko tunizijski in evropski poslanci sodelovali. Bom nadaljeval v italijanščini. Zahvaljujem se vsem kolegom za spodbudne besede in za to, ker so tako dobro ocenili opravljeno delo v tej prvi eh, fazi s to prvo različico poročilo, ki je odlična eh, podlaga, eh, odlično izhodišče za nadaljni razvoj teh štirih stebrov, ki sestavljajo besedilo. Več pripomb je bilo podanih, s katerimi soglašam. Jasno, da je treba upoštevati tudi velika prizadevanja Tunizije, kot je opozoril kolega Čeza. Uh, Eh, v smislu eh, tudi sprejemanja tega milijon, milijona libicev, kot je tudi treba upoštevati, tako kot sem tudi jaz sam povdaril, je treba tudi eh, računati na krepitev njihovega parlamenta, njihove parlamentarne demokracije, ki v tem trenutku ni še polno izrazila vsega potencijala, kar je pa že nekako ugrajeno v zelo napreden, v enostavni ustroj. In to je očitno tudi v primerjavi z mednarodnimi uh, razmerami. Torej je zelo odločno, lahko podprem tudi poziv, ki ga je dal kolega Panceri v zvezi z tema človekovih pravic, ki je za nas bistvenega pomena. Za nas je to stebr, mimo katerega ne moremo iti, bodi si v smislu vključevanja civilne družbe, ki je bila pomemben akter in ki je spodbudil politiko v pozitivnem smislu besede, ampak je celo nadomestila politiko, če analiziramo temeljno pomembno vlogo, ki jo je odrigala civilna družba, eh, ko eh, pač je prišlo tudi do premika eh, v zastoju sprejemanja ustavnega besedila. Torej, Zato je treba upoštevati, eh, da je to eh, pravzaprav neka revolucija, ki eh, ni še stotsotno dorečena. In zato moramo nujno obsoditi tisti glas, tisto, tisto mm, potrditev uporabe smrtne kazni, pa čeprav tudi v primeru terorističnih zločinov. Torej, ta smrtna kazen je v čistem nasprotju z vrednotami, ki jih mi zagovarjamo tudi v naših osnovnih listinah. Kajti, in to torej ne bi bilo sprejemljivo v državi, ki jo želimo povzdigniti na raven privilegirane partnerice, e, kot bi si želeli in kot sem tudi že poudaril prej. E, nekoliko moram reči, da sem v nesoglasju s kolegom Kjučukom, ki nas je žal že zapustil. Eh, torej, eh, v zvezi z njegovo trditvijo, da sredstva obstajajo. Ja, da no, sicer obstajajo določena sredstva, pod, pri, podpiramo tudi novo makrofinančno pomoč, ki Jo je predstavila visoka predstavnica in ki kar bo v kratkem predstavljeno tudi na odboru INT, ampak čeprav je res, da moramo zahtevati dodatna prizadevanja na področju javne uprave, strukturnih reform, ki so bistvenega pomena, po druge strani pa je očitno, da pomoč in sredstva, ki smo jih dali na razpolago, tudi in pri tem tudi uravnotežili posojila in tudi nepovratna sredstva, tako kot je opozarjala kolegica Veržja. Torej, ta, ta, to so razmerje med posojili in nepovratnimi sredstvi ni tako zelo ugodno, kot nekateri trdijo. Torej, seveda, res je, da oni morajo izvajati določene reforme, je pa tudi res, da po drugi strani tudi mi nismo storili res čisto vsega, kar bi lahko storili ob upoštevanju pomena Slovenijo in eh, tudi uh, vzorne vloge, ki uh, jo lahko ima razvoj uh, tunizijske demokracije. Naj zaključim in pri tem naj, naj vas opozorim. Uh, ne samo na pomembno vlogo pri podpiranju MSP-jev, to je za nas zelo pomembno. To, to je za nas recimo pomembno ko, eh, v gibanju petih zvezdic v Italiji, torej, kako bi lahko prezrli eh, ta aspekt eh, v tudi mednarodnih zadevah. Gre torej za sektor, ki lahko ustvarja nova delovna mesta. Ampak naj zaključim in naj vas opozorim, da tudi Kabon na severu Tunizije, se nahaja severneje od eh, južne, eh, južnih obal Sicilije, ki spadajo v Evropsko unijo. In torej poleg geografske bližine obstaja tudi neka kulturna bližina, ki je bila očitno dokazana eh, s tem eh, majhnim čudežem, ki ga predstavlja tunizijska revolucija v regionalnem kontekstu, ampak tudi v splošnem, eh, v celotnem arabskem svetu. Torej zdaj je na nas, eh, da da spodbudimo ta čudež in da damo možnost tudi tunizijski demokraciji, da se polno uveljavi, kaj ti nevarnost možne proti revolucije, če ne bomo imeli tega proti strupa v obliki civilne družbe, potem te nevarnosti so za vogalom. Ali jim pomagamo zdaj in v zameno seveda zahtevamo tudi določene, eh, določene mm, konkretizacije, kar zadeva reforme, kar zadeva tudi uveljavljanje človekovih pravic drugače bomo zamudili ta vlak. In jaz mislim, da je to pravzaprav zgodovinski vlak, ne samo politični vlak, in ki ga ne smemo absolutno zamuditi, tega si ne moramo privoščiti. Hvala lepa. Gospod Kastaldo. Torej, imate tri dni za ulogo amandmajev, torej do. do 22. aprila. Na to bomo glasovali v odboru AFET, torej 13. ali 14. junija. In na to bo glasovanje na plenarnem zasedanju septembra. Ali želite še kaj dodati k tej točki? Oziroma k točki razno sicer je konec sestanka, naslednjič se bomo sestali 23. maja ob 15. In uh, imeli bomo tudi posebno zasedanje v Štrasburgu 12. maja. 12. maja. Torej, to si zapomnite. Hvala.